Kolegice in kolegi, hvala lepa. Prosim, eh, če eh, dovolite, da začnemo z današnjim delom. Predvsem naj vas opozorim z ozirom na dnevni red, da v skladu z dopisom, ki smo ga posredovali že prejšnji teden, glasovanje o osnutku mnenja gospoda Albertinija v zvezi z nadzorom držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil eh, komisije v skladu z členom 291 pogodbe bo potekalo danes popovdan ob 15. uri pred hearingom o, novem, o novi euroatlantski varnostni strukturi naj vas seznanim tudi s tem, da kar zadeva jutrišnjo razpravo med 11. in 12. uro o stanju v Kirgistanu, bo sodeloval gospod Pierre Morlel, posebni predstavnik Evropske e, unije za Srednjo Azijo. In naj, va, naj tudi pritegnem vašo pozornost na neko novo točko, ki jo bomo dodali e, dnevnemu redu. In sicer ob 18. uri danes popovdan. In sicer gre za naslednjo točko. Generalni direktor pri svetu za zunanje zadeve in za politično uh, vojaške zadeve Robert Cooper bo uh, podal debriefing, kar zadeva sejo um, sveta za zunanje zadeve z dne 14. junija. Če nimate pripomb k temu, bomo sprejeli ta dnevni red. Pripomb ni, se pravi, da je dnevni red sprejet. Če ni drugih pripomb in zadržkov, bi rekel, da smo tudi sprejeli zapisnik seje 27. in 28. aprila in 17. maja. Ni nikakršnih pripomb v redu sprejeto. Prehajamo torej k izmenjavi mnen s Petrom Fajtom, posebnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu, ki je tu poleg mene. Dajemo dobrodošlico in opozarjam, da posebni predstavnik Evropske unije na Kosovu, to je njegova uloga, seveda z velikim zanimanjem spremljamo razvoj dogodkov na Kosovu. Prisotnost gospoda Fajta sovpada z današnjo razpravo in s sprejetjem jutri nove resolucije o Kosovu. Torej, vaš prispevek je še posebej pomemben in zanimiv. Vemo, da v zadnjih mesecih je se je dogodilo nič koliko eh, premikov. Eh, vlada je z uspehom sprejela nove reforme, obstajajo pa še vedno zaskrbljenost, kar zadeva njihovo konkretno uresničevanje. Pravna država na Kosovu predvsem zaradi reformo pravosodnega sistema in eh, bojem proti korupciji obstaja prednostna naloga in eh, napredek, ki ga beleži Kosovo na tem, na tem področju, je eh, še vedno nezadovoljiv. EULEX je zabeležil uspehe, kar zadeva policijo in carino, te tež, težavnejše pa so zadeve v zvezi z pravosodnim sektorjem, z pregonom um, vojnih zločinov in bojem proti korupciji, se pravi, da eh, vse se mora dogajati v eh, ozračju nepristranskosti, zato da dokažemo kosovskim državljanom, da zakon je enak za vse. Šest mesecev po volitvah, naj vas vprašam, kako poteka ta proces decentralizacije in predvsem naj vas vprašam, ali nove občine so že začele na Kosovo eh, izvajati svoje nove pristojnosti in ali razpolagajo s potrebnimi sredstvi sredstvi za svoje delovanje. Omenil sem samo nekaj točk, ki so zanimive. Mislim, da je še pomembneje, da <clears throat> prisluhnemo vašim besedam, gospod Fajt, in zato vam takoj predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči članica in člani tega odbora. To je tretjič, kar sem bil povabljen, da spregovorim pred vami, odkar sem bil imenovan za posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu februarja 2008. To je zelo jasen znak pomembnosti, ki jo Evropski parlament pripisuje Zahodnemu Balkanu. Pripričan sem, da Evropski parlament daje pomemben prispevek k splošnemu pristopu Evropske unije k eh, Kosovu. In dejansko pri vsem tem naj vam ponudim vso podporo, ki jo lahko izrazim. Če govorim o prihodnosti, mislim, da bo prišlo do zelo pomembnega obdobja, ki nas čaka. Naj začnem s tem, da naj nekako podam pregled glavnih dogodkov na Kosovo od, zadnje, od moje zadnje navzočnosti tu pred vami. Skušal bom oceniti napredek, ki je bil zabeležen in uh, bom oblikoval, bom podal glavne izzive v prihodnosti, v prihodnih mesecih. Vsekakor ta slika ne bo popolna brez uh, omembe uloge Evropske unije usled eh, veljavnosti Lizbonske pogodbe in tudi ob upoštevanju regionalne dinamike, glede tudi na skorešnjo objavo mm, svetovalnega mnenja Evropskega sodišča. Mislim, da prihodno obdobje eh, prinaša dogodke, ki lahko tirejo pozorno eh, spremljanje, ampak tudi nove, eh, nove priložnosti za novo regionalno dinamiko. Preden nadaljujem, dovolite, da dodam, da sem v rednem stiku z poročevalcem parlamenta za Kosovo, z gospo Urike Lunaček, od njenega imenovanja. Od takrat sva vzpostavila dobro, dober dialog dialogu v zvezi z dogajanjem na Kosovu in eh, moram reči, da dajem dobrodošljico njeni predanosti temu vprašanju. Gospod predsedujoči, glede tudi na eh, različne korake pri oblikovanju pravnega in ustavnega okvira na Kosovu, Um, smo uh, ob, z, določili, da je evropska perspektiva, sem določil, da je evropska perspektiva temeljnega pomena za, pri mojem delu. Uh, Torej, Kosovo mora ostati na tej poti kljub eh, nekaterim manjšim eh, tem trenutkom negotovosti v zadnjih mesecih. Pomembno je torej, da ne izgubimo eh, izpred oči te poti v smeri Evrope. Novembra lansko leto Kosovo je imelo svoje prve volitve od izjave neodvisnosti volitve v um, občinske skupščine in tudi uh, volitve županov so bile v celoti organizirane strani uh, kosovskih oblasti z mednarodno pomočjo in uh, torej z pomembno podporo na ključnih področjih organiziranja tega dogodka. To je bilo ključnega pomena za zagotavljanje demokratične udeležbe srpske skupnosti uh, na Kosovu. V splošnem so volitve bile ocenjene kot v glavnem eh, v skladu z mednarodnimi standardi strani mednarodnih opazovalcev. To, da kljub temu je prišlo tudi do manjših incidentov, eh, In ugotovljene so bile neke manjše pomankljivosti pri izvedbi teh prvih eh, volitev. Naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim temu odboru, ker je pozit se je pozitivno odzval na moj predlog, da pošlje eh, delegacijo, opazovalno delegacijo, ki naj spremljate volitve. Prisotnost Evropskega parlamenta je bila zelo cenjena strani kosovskih oblasti in na ta način smo tudi eh, izboljšali eh, raven mednarodnega nadzora in torej tudi kredibilnost, verodostojnost rezultatov. V odgovor na potrebo po preglednosti sem tudi se zauzel za to, da bi olajšal širše, širše opazovanje na mednarodni ravni, ker zadeva eh, delovanje kosovskih oblasti prizadevanja um, za sodelovanje z Evropsko mrežo za uh, spremljanje organiziranja volitev z podporo tudi evropskih držav. Evropska komisija je tudi sprožila, je tudi organizirala posebno strokovno skupino za ocenjevanje volitev. <clears throat> Skupna prizadevanja so uh, razkrile določena področja, kjer je treba izboljšati stvari in zdaj ravno na tem delajo kosovske oblasti s pomočjo mednarodne skupnosti. Z, torej prihodnje leto pričakujemo, da bodo organizirane eh, parlamentarne volitve in to je seveda izredno pomembno delo v tem smislu. Seveda moj urad bo še dalje prispreval k temu postopku. Volitve so tudi povzročile nekaj razmišljanj eh, v um, trenutni koaliciji, kar je privedlo do sprememb v njeni sestavi, vključno tudi za uvedbo ministra za evropsko integracijo moj občutek je, da ta nova ekipa je privedla nove izkušnje eh, v eh, vodstveno koalicijo, kar eh, se lahko izkaže za koristno pri izboljšanju kakovosti vodenja in upravljanja in tudi pri uresničevanju reform. V novo vzpostavljenih občinah so volitve omogočile udeležbo kosovske srpske skupnosti. Nove občine Gračanica, Klokot Vrbovac in Ranilug in že obstoječa občina Strpce zdaj vodijo izvoljeni kosovski srpski predstavniki in to po zaslugi eh, voljivcev, ki so izkoristili priložnost, da izrazijo, da dajo slišati svoj glas. Eh, Torej, eh, občinske skupščine in župani so zdaj na svojih mestih in eh, dejansko delijo za to, da bi uresničili pričakovanja voljivcev. Naprimer, v Gračanici nova uprava je začela neko vrsto del za a, eh, izboljšanje infrastruktur, vključno z popravili a, na glavni cesti, ki vodi skozi občino. Samo včeraj je nova občina Partež eh, imela svoje otvoritvene volitve. Dejansko to se je dogodilo v nedeljo, torej predvčerajšnjem. Eh, Eh, torej izid je znašal 62 odstotkov, kar je zelo zanimiva, ehm, zanimiv dokaz eh, pripravljenosti večine kosovskih srbskih eh, prebivalcev v Partešu, da izkoristijo priložnosti, ki izhajajo iz decentralizacije in vrednot, ki so zajete v konstituciji. Torej neka demokratična, večetnična država, ki naj bo domovina za vse njene državljane. Uspešne volitve v Partešu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 Partež v preteklosti je bil znan kot eh, kraj, ki, eh, se, ki je nasprotoval vsakršni sodelovanji z Unmikom in eh, oblasti v Prištini, zdaj pa je postala občina z največjo volilno udeležbo. Živimo torej v novem obdobju, v novi dobi sodelovanja raje kot bojkota in vedno večje število kosovskih Srbov so pripravljeni, da dejansko uveljavijo svoje pravice in da začenjajo odločati o zadevah zadevah, ki se jih pobliže dotikajo kljub temu, kljub temu, da obstaja jasna volja pri eh, večini kosovskih Srbov, da se obrnejo na Prištino eh, za eh, uveljavljanje, za, za uresničevanje cele vrste komunalnih storitev, obstajajo še vedno določene ovire. Eh, vseh teh, eh, na vseh teh mestih eh, dejansko določene srbsko sponsorirane strukture delujejo usporedno z lokalnimi občinskimi upravami. Na nekaterih področjih eh, modus vivendi um, je, se je uveljavil, uh, drugot pa je še vedno postopek, ki se razvija. Poleg tega prenos uh, sredstev in občinskih uh, pristojnosti na nove občine v nekaterih uh, primerjih uh, se ne razvija tako, kot bi bili pričakovali, tako gladko, gladko kot bi bili pričakovali. Kljub zapletenosti in kljub mnogim oviram pri uveljavljanju neke delujoče demokrat, delujočih lokalnosti, lokalnih uprav, sem eh, prepričan, da lokalne volitve predstavljajo nič manj kot nek eh, preboj pri eh, vzpostavljanju nekih temeljev za neko izvedljivo večetnično družbo, uresničljivo večetnično družbo na Kosovo. Se pravi, da izziv ni več eh, vzpostavitev nekega okvira za lokalno upravo za kosovske srbe, ampak to, da razširimo eh, pristojnosti to vrstnih skupnosti pri upravljanju lokalnih eh, pristojnosti. Dalj še vedno bom podpiral te uprave in skušal dokazovati koristi, ki izhajajo iz udeležbe pri kosovskem političnem življenju. Gospod predsedujoči, Torej, življenski pogoji se očitno izboljšujejo na občinski ravni in to lahko spodbudi sodelovanje z eh, kosovsko-srbsko skupnostjo, ki živi na severu Kosova. V naslednjem obdobju sem prepričan, da eh, bo potrebno vzpostavljati in množiti zveze s to skupnostjo, kar bo temeljnega pomena trenutne razmire na, v severnem Kosovu so nesprejemljive. Eh, razmere eh, so zaznamovane z neko sociogospodarsko stagnacijo, z političnim zanemarjanjem regije, z pomankanjem pravne države in z eh, skorumpirano upravo. To, gospod predsedujoči, se ne sme nadaljevati v eh, regiji, ki ima pred sabo neko evropsko perspektivo in vsi prebivalci tistega dela Kosova si zaslužijo nekih eh, urejenih življenskih pogojev in večje priložnosti za eh, blaginjo. Naj bom absolutno jasen, Kosovo bo uh, dejansko splošni okvir za izboljševanje njihovih življenskih pogojev pristop, gospe in gospodje, te mora temeljiti na dveh stabrih. In sicer prvič, eh, dejansko uveljavljanje vloge kosovskih oblasti, ki naj morajo zagotoviti dejanske izboljšave z učinkovito lokalno upravo in drugič sprejemanje in prostovoljna udeležba vseh skupnosti, ki živijo v tistem delu Kosova. Prepričan sem, da mednarodna skupnost ima neko odgovornost pri tem, da nekako uspe uskladiti različne skupnosti položaje in različne strani. V tem kontekstu Evropska unija je vedno pomembnejši akter. Pristop eh, prisotnosti Evropske unije temelji na tem, da Kosovo je en neka e, e, enotna pravna entiteta in Evropska unija mora zasledovati svoje cilje po celem Kosovo. Na tem eh, načelu Evropska unija bo še dalje širila eh, pravno državo, bo izboljševala eh, socialne in gospodarske pogoje in krepila medskupnostne odnose. Dovolite, da vam zagotovim, da vsa prizadevanja so ustrezno ocenjena, so postopne, torej vsi ukrepi so postopni in so občutljivi za eh, tudi lokalne zaznave. EULEX je zabeležil precejšnji napredek na področju carine, policije in pravnih teles. Dejansko gre za celo vrsto zelo pomembnih projektov in eh, prisotnost Evropske unije se je še, je še bolj povečala svojo um, vidnost in svoj doseg s tem, da je uh, ustanovila Evropsko hišo in informacijsko točko. Evropski um, pospeševalec, italijanski ambasador Michele Giffoni je dejansko z uspešnostjo vodil vse prizadevanja Evropske unije. Gospod predsedujoči, če mi dovolite, da se sedaj obrnem tudi na vprašanje učinkovitosti kosovskih oblasti. Povedal sem, da uskladitev pravnega in institucionalnega kosovskega okvira je te izboljšave so uh, napredovale. To, da naj povem, da uh, tukaj gre za neko eh, skupno uh, delovanje. Pravosodna telesa morajo še dalje krepiti svoje funkcije, morajo zagotavljati um, skladnost s kosovsko zakonodajo. Kosovska skupščina mora, se mora še v celoti uveljavljati in mora dejansko upravljati v celoti svoje parlamentarne funkcije. Zato dajem dobrodošljico pomoči Evropskemu parlamentu. Danes popovdne bom imel veliki privilegiji, da bom sodeloval na tretjem medparlamentarnem srečanju med Evropskim parlamentom in Kosovom. Imam redna posvetovanja s eh, predsednikom kosovskega parlamenta, ne nazadnje tudi v zvezi z eh, zakonodajnim programom eh, v sodelovanju z Evropskim parlamentom. In seveda tukaj se moramo zdaj spregovoriti o evropski perspektivi. Kosovo napreduje na poti k Evropi. Ocenjevanje v poročilu o napredku iz lanskega leta je pokrivalo obdobje v katerem je Kosovo dejansko izboljšalo svojo politično in upravno odgovornost, kar zadeva konkretno ta program. Naj eh, povem, da menim, da je ocena Evropske komisije poštena in lahko ugotovimo, da to je spodbudilo kosovske oblasti, da povečajo svojo sredotočenost na eh, program, ki zadeva Evropsko unijo. V mojih srečanjih z vodstvom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 ne prepusti dejansko eh, mesta neki, neki prenagljenosti, torej eh, predvsem pri uresničevanju zakonodaje in eh, odločitev, se pravi, da moramo stvari spremljati dosledno in brez prestanka. Gospodarski razvoj na Kosovu ostaja še vedno zelo skromen in podoba Kosova kot um, država, ki ima gospodarske priložnosti, tirja od nas stalno pozornost. K sreči vpliv globalne, torej svetovne finančne situacije je eh, zelo omejen. Eh, dejansko ehm, z dodatnimi reformami na gospodarskem in davčnem področju, eh, kot tudi dolgoročno eh, fin, trdno finančno upravljanje so glavni eh, ukrepi, ki jih je treba sprijeti. Obstajajo precejšnje ovire, kar zadeva tuje naložbe, predvsem zaradi skromnega, zaradi šipke, šipke vlade, zaradi razširjene korupcije in zaradi kršitev pravne države. Oblasti, ko, kosovske oblasti, oblasti so izrazile pokazale svojo eh, predanost eh, pri reševanju teh vprašanj. Nekateri konkretni koraki so bili sprejeti, kot naprimer vzpostavitev protikorupcijskih teles, eh, to, da dodatni ukrepi so še potrebni. Samo pravi napredek na tem področju bo spremenil podobo Kosova. Moram dodati vsekakor, da obstajajo določeni znaki, da se stvari spreminjajo v tem vzorcu. Nedavno je bilo letališče v Prištini uspešno privatizirano v skladu s pravilnim procesom. To kaže, da je Kosovo dejansko lahko partner za mednarodne poslovneže. Skupaj z pristojnimi in odgovornimi oblastmi sta, sta Evropska unija in njena prisotnost na Kosovu uspeli zamejiti obseg korupcije in organiziranega kriminala. Evropska komisija in EULEX v skladu z Evropsko agendo za Kosovo pomagata kosovskim oblastem pri odgovarjanju in odzivanju na pravne in institucionalne šibkosti. Še zlasti bi tukaj omenil kosovsko evropske eh, predpise za javno naročanje, ki so sedaj v skladu z mednarodnimi standardi. Mislim, da lahko rečemo, da se korupcija tudi na visoki ravni do neke mere zatira s pomočjo nedavnih ukrepov in korakov, ki jih je sprejel Eulex. Sporočilo, da nihče ni nad pravom, glasno odziva med kosovsko javnostjo in uh, ugled Evropske unije se je občutno izboljšal. Izkoristil bi to priložnost in se zahvalil Ivo de Camarboju za njegove odločne napore in prizadevanja. Gospod predsedujoči, evropska perspektiva za Kosovo se bliža in odnos med Kosovom in Evropsko unijo se krepi. Evropska unija vse čas utrjuje reformno sodelovanje s Kosovom v vse močnejšem partnerstvu. Vendar pa, ko vidimo, da kosovske sosede napredujejo proti Evropski uniji, naprimer, ko opažamo vključevanje Albanije in Bosne in Hercegovine v sistem liberalizacije vizumov in ko vidimo tudi, da je Srbija z Evropsko unijo podpisala sporazum o stabilizaciji in pridružitvi, se moramo vprašati, ali bi lahko storili še kaj več, da bi Kosovu pomagali pri uresničevanju njegove eh, evropske perspektive. V zadnjem letu je, po mojem mnenju, Evropska unija pokazala zmožnost, da prilagodi in preoblikuje sodelovanje s Kosovom. Dovolite, da omenim le nekaj primerov tega. Malo po moji zadnji predstavitvi v tem odboru je Evrop, eh, Evropska komisija objavila študijo z naslovom Kosovo izpolnjuje svojo evropsko perspektivo. Ta študija vsebuje številne predloge, ki jih je potrdil Evropski svet decembra. Študija je odprla nove poti za evropsko integracijo predvidela je trgovinski sporazum in uh, liberalizacijo vizumov, potem, ko bodo izpolnjeni pogoji. To ne predstavlja le predanosti Kosova, temveč tudi zmožnost, da se sodelovanje s Kosovom razširi. Na moj predlog je Evropska unija nedavno okrepila svojo vlogo na pomembnem področju, namreč pri varovanju um, kulturne in verske dediščine na Kosovu. Imenovali smo grški urad za zvezo na Kosovo, ki lajša sodelovanje na tem področju. Um, imamo posebnega predstavnika na Kosovo, ki izvaja ta mandat in je izvedel določene dejavnosti, da bi zagotovil določene rešitve za rešitve, ki jih um, za probleme, ki se pojavljajo na terenu. In krepi tudi dialog med Srpsko pravoslavno crkvo in lokalnimi oblasti. V zadnjem govoru je gospod Jeremič uh, nakazal, da Srbijo opogumljajo ti nedavni znaki dosežkov, ki jih je uh, uspel doseči pospeševalec. Prehod Srpske pravoslavne cerkve k bolj uh, zmernemu pristopu na Kosovo je prav tako znak pozitivnega razvoja. Sodelovanje z Evropsko komisijo na tem področju je zelo dobro in podpiramo oblikovanje sektorske strategije v skladu z zahtevami Evropske komisije. Omenil sem že skupna prizadevanja Evropske unije na severnem delu Kosova. Vidnost in očinkovitost Evropske unije pri boljšanju vsakodnevnega življenja na severnem Kosovu se vsekakor večata. In če vse te trende povežemo, torej Evropsko komisijo, torej urad za zveze Eulex in posploševalec za, za severni Kosovo, je vsekakor očitno, po mojem mnenju, da Evropska unija zavzema položaj glavne mednarodne partnerice Kosova. Evropska unija je še vedno združena v svoji predanosti Kosova. Še naprej bom tesno sodeloval z vsemi akteri Evropske unije na Kosovem, na Kosovu, da bi krepili vlogo in javni ogled Evropske unije in da bi povečali koherentnost in učinkovitost naših skupnih prizadevanj. Vsekakor to priča, da smo lahko uspešni pri nadaljem usklajevanju prisotnosti Evropske unije na Kosovo, kot predvideva tudi Lizbonska pogodba. Pozdravljam vidnejši, koherentnejši in očinkovitejši pristop Evropske unije k Kosovu, kajti to lahko gradi na odnosu s Prištino in uh, privede do še tesnejšega sodelovanja med nami. Pomembno pa bo, da prisotnost Evropske unije na podlagi Lizbonske pogodbe ohrani momentum, ohrani zagon pri naših prizadevanjih na Kosovu. V nadaljem obdobju bo ena od mojih prednostnih nalog to, da dosežem ravnovesje med tem, da se doseže potencial pri um, zauzemanju Evropske unije in prisotnosti Evropske unije na Kosovo in kosovskim napredovanjem proti Evropi. Gospod predsedujoče, gospe in gospodje, mednarodno sodišče bo k malu objavilo svoje svetovalno mnenje. Tako vse pričakujemo. Svetovalno mnenje mnenje ni nekaj, kar bi lahko komentiral jaz. Vendar pa menim, da bo objava tega poročila pomenila tudi priložnost za večje in tesnejše stike med Kosovom in Srbijo. Mislim, da bi morala Beograd in Priština izkoristiti to priložnost, da se posvetita praktičnim zadevam, eh, ki jih morata rešiti in kar je v njunem eh, interesu. Evropska unija lahko tukaj promovira pogoje za izvajanje pomoči, lahko tudi krepimo dialog med obema stranema. Imamo številne pobude in instrumente, s katerimi lahko strankama pomagamo pri tem, da ohranjata odnos, ki bo če dalje bolj tesen in močan. Meni se ne zdi, da bi bil to nemogoč projekt. Tako Beograd kot Priština sta izjavila, da sta pripravljena sodelovati, da sta pripravljena govoriti drug z drugim. In na sestanku visoke ravni v Sarajevu, ki ga je spretno pripravilo špansko predsedstvo Evropske unije nedavno, smo videli, tisti, ki smo se odeležili tega sestanka, da je ta dialog med obima stranima dejansko mogoč. Gospod predsedujoči, naj zaključim z naslednjimi besedami. Kosovo gre naprej in na ta način smo vse bolj prepleteni z kosovsko-evropsko prihodnostjo. Seveda bodo na tej poti določeni izzivi, pojavile se bodo verjetno tudi neznane ovire, ko bomo pritiskali naprej. Kosovo je neizogibno evropski izziv, je pa tudi edini najjasnejši zgled za morebiten uspeh Evrope. Ves čas se kaže, da Evropska unija obravnava Kosovo in kosovsko regijo kot nekaj, kar jo uh, zadeva. Evropa ima vse vzvode, diplomatske, gospodarske in tehnične, da tukaj zagotovi napredek. In prav tako pomembno je, da Evropa lahko na najboljši način navdahuje Kosovo in njegove sosede. Seveda bodo na tej poti določeni izzivi. Še vedno v tej regiji obstajajo nerešeni um, problemi, vendar pa menim, da je pred nami pozitiven izid teh problemov. V Kosovu lahko Evropa prevzame vodilno vlogo in lahko dokaže, da zna krepiti, boljšati in navdihovati. Spoštovani člani tega odbora, najlepša hvala za vašo pozornost. Pozivam vas, da nadaljujemo pri naši skupni ambiciji, da bi dosegli stabilen in blagostajen kos blagostajno Kosovo za vse. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod Fajt. Preden predam besedo poročevalki gospe Lunaček, vas opozarjam, da na to bo sledilo izmen, izmenjava mnen o a, predlogu resolucije o vključevanju Kosova v, Evropu, v Evropi. E, in e, torej um, spregovo, spregovorili bomo še o, o točkah, okrog katerih smo se zedinili oziroma spregovorili bomo o predlogih sprememb, ki so bili podani. Imam tukaj na seznamu 11 prijav k besedi in torej bi prosil kolegice in kolege, ki bodo spregovorili, da se omejijo v svojih prispevkih. Predajam takoj besedo gospe Lunaček, ki je poročevalka. Yes, thank you, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Fej, dobrodošli v tem odboru. Dovolite, da se vam najprej zahvalim za to, da ste se zahvalili za sodelovanje z nami v zadnjih mesecih. To zahvalo vračam vam in vaši ekipi, kajti dejansko ste nam bili v veliko pomoč, ko sem sama obiskovala Prištino in celotno državo. Če se sedaj obrnem na določeno vprašanje. Vem, da bomo kasneje obravnavali poročilo in resolucijo, tako da o tem ne bom govorila zdaj. Ampak vseeno obstajajo določene teme ki, in vprašanja, ki bi jih zastavila gospodu Fejtu, uh, glede na to, kar je pravkar povedal. Najlepša hvala za to, da ste jasno povedali, da je Kosovo neizogibno evropska država. Hkrati pa ste rekli, da je od nas odvisno, da bo to dejansko zgodba o uspehu. Omenili ste EULEX, vemo, da je v zadnjih mesecih bilo doseženega veliko napredka, še zlasti pri vprašanjih boja proti korupciji in kot ste prav tako omenili, je vlada prav tako zelo močno podprla ta proces in sedaj sodeluje, čeprav je to zanje včasih težko kar zadeva sever. Sklicovali ste se na to, kar Evropska unija in vi tam skušate doseči. Želela bi vedeti nekaj več o tem, kakšna so prizadevanja z vidika težkega družbeno-gospodarskega položaja. Kako bi lahko Evropska unija pomagala izboljšati gospodarski položaj tam, kajti tudi to je nekaj, kar ljudje čutijo, kar, kjer ljudje opazijo napredek. Obiskala sem nekatere srpske skupnosti na jugu in jasno je, da s predanostjo tudi gospodarskemu napredku potem ljudje uh, ohranijo svoj občutek pripadnosti in to je pomembno tudi za sever. Kar zadeva prizadevanj in odnosov, namreč uh, omenjali ste odnose med Srbi na severu z Beogradom. Kaj menite, kaj bo potem, ko bo mednarodno sodišče objavilo svoje mnenje, kakršnokoli že bo? Rekli ste, da mora obstati neke vrste poseben odnos do Beograda strani Srbov na severu. Kako lahko mi v prihodnje zagotovimo, da ne bo prišlo do neenakopravne obravnave Srbov na severu in drugih Srbov, ki živijo v Kosovo, naprimer na jugu. Kajti to mora seveda zagotoviti tudi Priština, ampak kaj lahko tu storimo mi kot Evropska unija? Še nekaj. Omenili ste italijanskega veleposlanika Džifonija, ki je neke vrste posebno poslanec za sever. Tudi sama sem se sestala z njim, mislim, da upravlja dobro delo. In omenili ste tudi grškega veleposlanika oziroma uradnika, ki deluje na področju kulturne dediščine. Imamo pa še nemškega veleposlanika, ki deluje na tem, da bi spostavili televizijski kanal kosovskih Srbov. Kako usklajujete ta delovanja? In potem še zadnje vprašanje. Odnos s Črnogoro. Obstajajo neki mejni spori. Kaj nam lahko poveste o tem, kaj ti menim, da bi tukaj morali biti zelo previdni, tako da ne bi potem tu nastali dodatni problemi? Omenili ste tudi parlamentarno funkcijo nadzora, ki bi jo moral izvajati parlament nad vlado. Bila sem nacionalna parlamentarka pred tem, ko sem bila tukaj. Govorila sem s kosovskimi poslanci in tudi danes bom govorila z njimi in omenili so, kako pomembno je, da izkorišča in izvaja parlament funkcijo nadzora uh, nad vlado, še zlasti, ko gre za nadzor nad proračunom. Skratka, da ni le zakonodajalec, temveč da tudi izvaja funkcijo nadzora prišli smo do sodbe gospoda Kurtija, vendar je ta še vedno na prestosti zaradi tega, ker so ga preiskovali že prej. Zdaj pa je sklenil, da se bo bolj udeleževal v političnem življenju. Kako ocenjujete situacijo na Kosovo glede tega, kaj ti bi bilo je precej nemira ob njegovem sojenju, sedaj je tega konec. Kakšno je po vašem mnenju sedaj vzdušje javnost, v javnosti z vidika te sodbe? In vem, da to ni predvsem vaša naloga, ampak cenim to, da ste rekli, kako pomembno je vprašanje liberalizacije vizumov za Kosovo in za prebivalce Kosova. In to bom seveda povzela tudi v svojih pogovorjih s komisijo, namreč, da bi lahko Evropska unija tu storila več. Morda bi lahko našemu odboru AFET tu nakazali, kaj ti v našem odboru obstaja močna podpora, kot tudi v celotnem Evropskem parlamentu, za proces liberalizacije vizumov. Meni se zdi, da je to treba začeti zdaj, da je traj, treba začeti odpirati dialog zdaj, ne pa da se še čaka, kaj ti obstaja nevarnost, da bodo prebivalci Kosova čutili, da niso obravnavani enakopravno kot uh, so prebivalci oziroma državljani Bosne in Hercegovine, Albanije, ki bodo upamo, upamo deležni liberalizacije vizumov do konca letošnjega leta ali pa vsaj naslednje leto. Skratka, prebivalci Kosova bi se čutili izključeni in to bi lahko bila velika nevarnost za proces in za ljudi, ki dejansko verjamejo v njihovo uh, evropsko prihodnost, v našo skupno evropsko prihodnost. In še zadnje, svoboda medijev pred občinskimi volitvami je bilo slišati veliko kritik strani medijev glede tega, kako deluje vlada, da namreč vlada ne zagotavlja svobode, ki je potrebna in da pritiska na določene novinarje. Ali se vam zdi, da je tukaj bil dosežen kakršnokoli napredek, kajti to je temelj delujoče demokracije? Enako velja za odnos s civilno družbo. Ali vidite kakšen napredek pri tem, ali vlada sedaj obravnava civilno družbo kot pomemben del družbe, tudi uh, ko se pogaja ali vključuje civilno družbo in ne le tiste, ki podpirajo vlado, temveč tudi tiste, ki so kritični do vlade, kajti to je nekaj, kar morajo izboljšati. Seveda imam še množico drugih vprašanj, ampak ne bi želela sedaj vsem ostalim kolegom ukrasti vaš čas, tako da bom s tem zaključila in se vam zahvaljujem za vaše delo in vam želim vse dobro. Grazie. Kolegi, jo vi invito. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prosim vas, da se omejite pri svojih eh, prispevkih, ker drugače ne bomo imeli dovolj časa za vse odgovore. Zelo zanimive so, so, bila, so bile pripombe kolegice Lunaček, ampak ostali bodite nekoliko krajši, ker drugače ne bomo imeli dovolj časa. Naslednji na vrsti je poročevalec v senci gospod Posel. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ne želim se zahvaliti gospodu Fajtole za dobro poročilo, ampak tudi za njegovo izvrstno delo na Kosovu. Se upravičujem. Äh, Zelo na kratko bi omenil določene vidike z njegovega poročila. Omenjal je nekatere pozitivne vidike, okrepitev demokratičnih institucij naprimer in tudi boljša integracija dela srbskega prebivalstva na Kosovu. Omenjal tudi dve negativni točki, namreč katastrofalno situacijo na severu in tudi težek položaj v gospodarstvu. Iz tega bi izvedel dva sklepa. Ko bomo govorili o, o poročilu Lunaček, bom to še poglobil, kajte iz tega izhaja dvoje. Prvič, potrebujemo brez dvoma, ne potrebujemo nove razprave o statusu, kajte z novo razpravo o statusu bomo ne, reš, ne bomo rešili teh problemov, temveč bomo le še zaostrili. To je ena stvar, ki sem želel dejati. Še manj pa potrebujemo razpravo o načrtih delitve, kajti s to razpravo destabiliziramo demokratične institucije, eh, otežujemo integracijo srpske populacije, še otežujemo katastrofalni položaj na severu in destabiliziramo gospodarstvo. Če to vse skupaj povzamem, je moja reakcija na zelo dobro poročilo eh, gospoda Fajta taka, da imam dve konkretni vprašanji. Prvič se, prvo vprašanje se naša na liberalizacijo vizumov. Kaj počnemo, da bi omogočili albanskim ali kosovskim delavcem z Kosova, da bi lahko v večji meri delovali kot sezonski delavci v Evropski uniji, kajti to bi zagotavljalo ogromno pomoč. In tukaj nam prav, gospe, liberalizacija, hitra liberalizacija vizumskega režima je potrebna, hkrati pa moramo omogočiti tudi eh, kratkoročna dovoljenja za delo za sezonske delece v Evropski uniji. To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na EULEX. Tukaj žal eh, nisem enako pozitiven, kot eh, so bile vaše ocene, gospod Fajht vas seveda ljudje zelo dobro spremajo, to sem slišal z številnih strani, ampak veliko prijateljev imam med kosovčani in nemškimi kosovčani in vem, da njihovo sprejemanje Evloksa drastično pada, ne le zaradi situacije na severu, ampak tudi zaradi drugih primerov. Prosil bi vas, kako vi menite, da bi se to lahko popravilo, kajti ne bi želeli, da bi Evloks imel tako slab ugled, kot, je, kot so ga imeli tudi Združeni narodi na zadnje na Kosovo. Hvala. Naslednji na vrsti je gospod Panceri, poročevalec v senci za socialiste. Hvala, predsedujoči. Samo eno minuto bom porabil, da povem naslednje. Seveda, zahvaljujem se našemu gostu. Mislim, da se eh, gospod zaveda dejstva, da Kosovo eh, bo lahko odigral svojo evropsko. Eh, partijo, če bo lahko ustrezno rešil svoje probleme, bodi si kar zadeva krepitev institucij, bodi si kar zadeva pravo, eh, pravno državo in tudi kar zadeva dialog med skupnostmi. Pred nekaj meseci sem bil prisoten na občinskih volitvah v, na Kosovu in nimam nikakršnega dvoma, eh, ko eh, izjavljam, da so bili zabeleženi koraki naprej. Čestitam seveda lahko vam in soočal sem se tudi z Džifonijem. Tudi, um, ehm, zaznal glavne so tudi pomankljivosti v um, kosovski stvarnosti. Vsekakor uh, ne moramo še se pogovarjati, to je moje mnenje, o statusu Kosova. Uh, nedvomno pa je res, da te zamude so lahko zelo negativne pri uh, tem, uh, ko razmišljamo ali, o tem, ali je Kosovo pripravljen za svojo evropsko pot. Zato vas sprašujem, kako lahko mi tudi prek delegacije, ki jo imamo na Kosovo, kako lahko mi izvajamo našo vlogo bolj konkretno očitno med navednicami, tako da prisilimo kosovske oblasti, da več storijo za to, da dosežejo cilje, ki smo si jih zastavili. Kajti to je ključna tema, ki lahko ko pomete za morebitnimi polemikami, kar zadeva prihodnost Kosova. Vsekakor odgovornost oblasti in nas, ki smo tam navzoči na mestu, je, morajo biti poudarjene. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Panceri. Naslednji govornik na vrsti je gospod Vajgal. Uh, eh, like to, to, to... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil gospodu Fejtu za izvrstno poročilo in za odlično delo na Kosovu. Prav navdahuje me, kako ste pristopili do problema. In vem, da ste pridobili tudi simpatijo lokalnega prebivalstva, kar je izjemno pomembno, če želite izvajati to vrstno poslanstvo in misijo. Imel pa bi dve kratki vprašanji. Ali kako ocenjujete delo diplomatskih predstavništev na Kosovu? Koliko jih je in kako dejavna so v političnem, gospodarskem in drugih vidikih življenja na Kosovu? Vem, da so lahko zelo očinkovite pri stimuliranju pozitivnega odnosa do Evropske unije in pri spodbujanju splošnega napredka. In še kratek komentar. Mislim, da je čas, da da države članice Evropske unije, ki niso še priznale Kosova, to storijo, kajti to predstavlja oviro, to predstavlja psihološki problem tudi za Srbijo in za tiste, ki v Srbiji želejo, želijo sprejeti novo realnost. Skratka, to priznanje bi tudi njih spodbudilo k priznanju Kosova. Hvala lepa. naslednji govornik gospod ankourakis. E. hvala lepa predsedujoči naj povem da na žalost gospod fejs mene ne pred ne zastopa se ne istovetim z njim, kajti tako kot je danes povedal, eh, mi ne priznavamo, da Kosovo ima eh, svoj status. To se ne dogaja niti za Albanijo, niti za druge države. In tega ni upošteval govornik, ampak eh, naj se navežem na to, kar ste vi povedali. Ugotavljam, da Evropska unija še dalje zauzema negativno stališče do Srbov in eh, bi rekel skoraj eh, zatiralno in to povem tako zelo jasno. Ali mislite, da je mogoče eh, imeti neko stabilnejšo, eh, stabilnejši položaj, stabilnejše stališče, ko prihajajo do tovrstnih eh, zadržanj. Mi smo del Evrope, ali eh, vi mislite, da je moč najti neke, neke rešitve, neko stabilnost, ko dobro veste, da Srbija nasprotuje delitvi. Politični pogoji so zdaj popolnoma drugačni v primerjavi s tem, kar se je dogajalo pred desetimi leti in torej ni utemeljeno, da uh, sploh obstaja to vrstni status. Poleg tega je tudi očitno, da tako kot ste povedali, uh, kar zadeva severne srpske skupnosti, uh, Eh, se držijo določenega postopka, zato ker trenutno razpolagajo s evropskimi finančnimi sredstvi, ampak ta sredstva bodo ukinjena. In kako bodo sploh lahko sami uh, uh, uresničevali to spravo? In uh, naj nadaljujem in naj zaključim. Ugotovili smo, kaj se je dogodilo v bivši Jugoslaviji in sicer eh, v makedonskem delu bivše Jugoslavije, torej nekaj zelo, zelo neprijetni dogodki. Morda določene kosovske sile, ki so tudi vstopali v Makedonijo, so povzročili vse, kar se je dogodilo v Makedoniji. Seveda obstaja tudi določena odgovornost NATO, vi pa tega niste omenjali, zakaj eh, ni NATO na Kosovo in eh, vi ste enostavno govorili o Euleksu, ne pa o NATO. Hvala. Hvala lepa. Eh, zdaj prosim gospoda Fejta, da eh, odgovori na ta prvi krok vprašanj. Če soglašate s tem, vam predajam besedo. expressions of support. Mikrofon za govornika. Hvala vsem govornikom za to, da ste izrazili to vrstno podporo za delo, ki ga upravljam na Kosovu. Gospod predsedujoči, vem, da imamo omejen čas na voljo, tako da bom poskusil uskupiniti vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Najprej glede severa. Na severu komisija izvaja kar nekaj projektov. To je odgovor gospe Lunaček. To so projekti zlasti v zvezi z izboljšanjem infrastrukture, družbeno-gospodarskih pogojev ljudi na severu. Omeniti pa moram tudi to, da vlada preučuje možnost vzpostavitve oblikovanja sklada za isti namen. Obstaja pa problem, namreč, da moramo imeti boljši dostop do severa, zato da bomo lahko ugotovili, kakšne so sploh potrebe državljanov na tem območju. Tukaj se še vedno soočamo z lokalnim odporom. Ne želim prejudicirati izidov svetovalnega mnenja Evropskega sodišča. Kakorkoli že, v prihodnje bomo morali najti rešitev, ki bo razlikovala med različnimi kategorijami državljanov, med kosovskimi Srbi in eh, to tistimi, ki živijo ali severno od Ibarja ali južno od te reke. Kar nekaj obsežnih načrtov je pripravljenih. Eden od njih eh, daje obsežno avtonomnost na edinstven način tej skupnosti. Po mojem mnenju je to lahko podlaga za nadaljne delo, vendar le v omejeni meri, zato da se izognemo tveganju, da bi institucije postale nefunkcionalne. Pazljivi moramo biti tukaj. Diplomatska skupnost na Kosovo se, po mojem mnenju, zdi zelo aktivna. Predvsej se odziva na obstoječe aktivnosti. V pogodbi oziroma resoluciji moramo prositi nekatere ambasadorje, naj se še bolj aktivno odeležijo nekaterih aktivnosti, pri katerih lahko izkoristimo njihove izkušnje. Naprimer, italijanski ambasador, grški ambasador sta bila precej aktivna, prav tako nemški ambasador, ki bo k malu prišel na dan s svojimi ugotovitvami glede oblikovanja ločene, ločenega kanala za odajanje v srpskem jeziku. Podrobnosti zaenkrat še ne morem podati, ampak njegovo delo zelo dobro napreduje, kolikor vem. In po mojem mnenju je to še en element in možnost, kako lahko pomagamo srpski skupnosti, da pride do svojih skupnostnih pravic. Naj omenim še britanskega ambasadorja na Kosovu. On poskuša olajšati stike z Beogradom v zvezi z avtorskimi pravicami in pravicami do lastnine, do zemlišč, poskušamo stopiti v stik s katastarskimi oblastmi na Kosovu, zato da lahko pospešimo proces vračanja lastnine. Vprašanje povezano z Majo Ščrnogorom. Mislim, da gre tukaj bolj za incidente, tako da temu ne bi pripisoval prevelikega pomena. Vseeno pa to kaže na to, kako je pomembno, da naj oblasti v Prištini in Podgorici, da dosežejo dogovor glede razmejitve meje. Mogoče lahko to naredimo tudi v povezavi s krepitvijo pravic črnogorske skupnosti na Kosovu. Govoril sem tudi o šipki moči skupščine pri parlamentarnem nadzoru, kar zadeva pravice in dožnosti. Danes popovdne bomo imeli priložnost govoriti o tem s predsednikom in poslanci Kosovske skupščine. Ampak Mislim, da je to področje, na katerem lahko naredimo še veliko. Bolj kot bo skupščina dobro izvajala parlamentarni nadzor, prej lahko začnemo razmišljati o udeležbi mednarodne skupnosti. Tukaj jaz vidim povezavo. Veliko dela mednarodnih organov bi morali opravljati institucije. Primer Albina Kurtija je po mojem mnenju zadeva, ki spada v okvir vprašanja pravne države. Seveda pa se zanimamo za to, da sodelujemo v političnem procesu in to lahko pozdravljamo. Glede liberalizacije vizumskega režima, tukaj nisem, nimam veliko informacij. Komisarka Malmström ima to v svojih rokah in premijeju Kosova je nedavno poslala pismo, v katerem ga je opozorila na prednostne naloge pri njegovem delu, če želi izpolniti zahteve za liberalizacijo vizumskega režima. Ne gre samo za vprašanje izdajanja biometričnih potnih listov, gre bolj za kredibilno politiko pri ponovnem vračanju in integraciji. Oblasti morajo zdaj delati na tem in zato si precej prizadevajo. Seveda je pomembno, da državljani Kosova ne čutijo diskriminacije ali drugačnega obravnavanja v primerjavi z državljani drugih zahodno-balkanskih držav. Pomembno pa je, da se tehnične zahteve izpolnijo, tako da zdaj ne morem dati točnega odgovora glede tega, kdaj naj se začne dialog. Glede emisije EULEX, tukaj se ne strinjam s govornikom. Mislim, da je EULEX izvedla veliko dobrih aktivnosti pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Menim, da je to okrepilo verodostojnost misije in Evropske unije. Pomembno pa je, da dosežemo še več, še več rezultatov, da pridemo do obtožnic, ker je to mogoče. In tožilci, kolikor vem, opravljajo svoje delo odlično. Dolgo že delajo na tem, že od samega začetka delovanja misije EULEX. Veliko časa so porabili za to, da so se lotili pravosodnih zamud, ki jih je za seboj zapustil UNMIK in v bližnji prihodnosti, v enem letu predvidoma, upamo, da bo prišlo do bolj konkretnih rezultatov to pozdravljam, saj mislim, da je zelo potrebno, prihaja v pravem času. Smo namreč v obdobju, ko so se institucije že okrepile in lahko absorbirajo ta šok obsežnega dela pri boju proti korupciji, saj so koruptivni tudi politični voditelji. Prihaja pa to v pravem času tudi zato, ker bomo naslednje leto imeli splošne volitve. Zato bi bilo dobro, da delo misije EULEX na primerih, ki so visokega profila, ki so zelo odmevni, da se to delo zaključi. Nekaj govornikov moram žal razočarati sploh tiste, ki so zastavljali dodatna vprašanja, pa nisem uspel odgovoriti na nje. Tako da toliko za enkrat, kasneje pa naslednje vprašanje. Hvala lepa. Takoj predajam besedo gospodu Donžanu, ki je zelo priden pri uh, strnjenem, uh, potem Taler Arlaki in Lord Piller. Izvolite, gospod Donžan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi posebnemu predstavniku za vaše poročilo. Mislim, da lahko podprem večino, vse, večino tega, kar ste povedali. Nedavno sem bil že 96-tič na Kosovo in podobno kot gospod Poselt. Menim, da obstaja tveganje, da se bo EU-LEX štev za nov unmik. Rezultate un, eh, EU-leksa moramo bolj predstaviti državljanom. Boj proti korupciji je velik izziv za celoten Balkan, zlasti pa za Kosovo, kajti v Evropski uniji imamo veliko odgovornost, kar zadeva boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Naj vas upozorim le na dejstvo, da moramo imeti oster odgovor na te oblike kriminalitete. Odzvati pa se moramo tudi na špekulacije medijev. Razumemo, da do njih prihaja tudi zaradi političnih posledic. Ampak vse to lahko neugodno vpliva na našo verodostojnost na verodostojnost tega, kar želimo narediti na Kosovu. Tožilce moramo upustiti, da upravljajo svoje delo. 20. aprila smo videli, kakšno je trenutno stanje. In vidimo, da pravosodni sistem zdaj dobro deluje. Mislim, da moramo ostati na tej poti. Grazie, signor presidente. Tudi jaz bi čestitev gospod Fejt za vaše delo na Kosovu, za dobro upravljeno delo v misiji nemogoče, kajti moramo se zavedati, da je Kosovo bil in ostaja velik problem. Kosovo je bil eden od problemov sprožilcev razpada bivše federativne Jugoslavije. In to, kar je bilo doseženo v zadnja leta, ta relativna stabilnost, Eh, nekonfliktnost, eh, veliko zmanjšanje fizičnega nasilja, to je velik dosežek in tega se moramo zavedati in vam čestitam za, za to. Eh, točko, ki bi rad izpostavil še dodatno, je vizna liberalizacija. Pokazalo se je v zadnjih dveh letih in zanima me vaše mnenje o tem. Pokazalo se je namreč v zadnjih dveh letih, da je v primeru Srbije, Makedonije, Črne gore bil to proces, ki je izrazito prispeval k napredku teh držav na mnogih področjih. kajti vizna liberalizacija pomeni da ima država izredno konkretno naštete cilje kriterije reforme ki jih mora izpolniti. in osebno menim da bi tudi v primeru kosova lahko bil to proces ki bi zelo izboljšal kvaliteto storitev na mnogih področjih za državljane kosova. Eh, in vas sprašujem za vaše mnenje, ali se s tem strinjate. Menim, da bi bilo potrebno ljudem v komisiji, v svetu, ki se s tem ukvarjajo, eh, priporočiti, da to uvedemo. To ne bo proces, ki bo tako kratek, kot je bil v primeru administrativno bolj sposobnih držav, kot so Srbija, Črnagora in Makedonija, vendar menim, da bo lahko konkretno prispeval k eh, izboljšanju razmer pri, v kosovski administraciji, ki zelo vpliva na kvaliteto ljudi na Kosovo. E, druga točka, ki bi se jo rad doka, e, dotaknil, pa je, da vsem nam e, položim na srce pomembnost varovanja kulturne in verske dediščine na Kosovo. To, kar je bilo storjeno, so pozitivni koraki, moramo se zavedati, da v psihološkem smislu je to izjemno pomembno vprašanje in močno vpliva na Eh, odnos srbov ne samo na kosovu tudi srbov v srbiji do tega kar počnemo na kosovu tu bi vam priporočil da posebno pozornost polagate tem vprašanjem hvala lepa A seguire il collega Arlacchi. Nato collega Arlacchi, svolite. Grazie, Mr. President. <clears throat> Mr. Fate, I am uh, happy. Hvala, gospod predsedujoči. In hvala, gospod Fejt, hvala za dobre novice o Kosovo, ampak niste me čisto prepričali. Nisem prepričan, da te dobre novice zadostujejo, če želimo predvideti prihodnost Kosova kot država članica Evropske unije, ki bo v celoti integrirana v Evropsko unijo. Še vedno vidimo, da nismo identificirali dolgoročnih problemov Kosova in nimamo dolgoročne strategije v zvezi s Kosovom. Vem, da to ni vaša odgovornost, ampak je to odgovornost Evropske unije. Če bi imeli to strategijo, mislim, da bi prišli do grenkega razočaranja. Kriminalitete je v porastu. Organizirani kriminal, korupcija in mislim, da je zato potrebna močna strategija. Zaenkrat nimamo jasnih usmeritev. In vidimo, da ni pravega boja proti organiziranemu kriminalu, ampak se vodi država kot običajno. Tudi tožilci Euleksa verjetno ne bodo spremenili situacije. Lotiti se moramo tistih pravih težav Kosova. To mora biti ključnega pomena pri naši strategiji, če želimo videti Kosovo kot del Evropske unije in ne kot veliko grožnje Evropske unije. Hvala. Kolega Lok Biler, prego. Hvala, gospod predsedujoči in gospod Fajca za zelo podobno poročilo. Opisali ste napredek, ampak tudi težko gospodarsko situacijo. Moje vprašanje pa se nanaša na situacijo Romov, zlasti begin, beguncev, ki so bili med vojno v Evropi in jih sedaj prisilno vračajo domovino. domovino. Obiskala sem Kosovo in lahko sem se prepričala, da je večina teh otrok iz uh, družin Škali ostaja doma, ne obiskujajo eh, šole, čeprav obstaja obveznost šolanja. Obsta eh, situacija glede stanovanja je katastrofalna, gospodarska situacija, kot ste opisali vi, je zelo huda, temu lahko le pritrdim in uh, Romi pravzaprav spoh nime možnosti, da bi našli delo. Sedaj so se države članice Evropske unije odločile, da bodo prisilno vračali te ljudi v domovino. V moji domovini Nemčiji je takih ljudi 15 tisoč. Kako ocenjujete položaj te skupine prebivalstva? Meni se zdi, da je prenagljeno, da to skupino ljudi sedaj nasilno vračamo domov. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Kukan in na to Munica. Munica, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. The, <coughs> the report of Mr. Hvala za besedo. Poročilo gospoda Fejta je bilo zelo obsežno. In želim se dotaktiti zlasti korupcije. V številnih državah, ključno s Kosovom, je to ključno vprašanje. Ampak, če želimo narediti korak naprej pri rešitvi tega vprašanja, moramo doseči sodelovanje vseh zadevnih mednarodnih akterjev na Kosovu in to na enoten način. Vsi morajo delovati v en glas, kajti drugače bo to slab znak za vlado. Po mojih informacijah je pri tem vprašanju situacija več kot, oziroma manj kot idealna. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Na Kosovu je situacija res daleč od idealne, ampak ugotoviti moramo, da je tu še vprašanje nadzora ozemlja lahko rečemo, da Kosovo sicer ni del neke druge države, ampak še vseeno ne izpolnjuje vseh pogojev za samostojno državo. Realistični moramo biti. Prihodnost Kosova je odvisna od dobrih medsosedskih odnosov. Upam, da bomo lahko razsodbo mednarodnega sodišča uporabili za spodbujanje dialoga na obeh stranih. Evropska unija mora spodbujati dialog na podlagi pravne prakse Evropskega sodišča, ker je to eno upravni element, ki lahko vpliva na medsosedske odnose. Zdaj, gospod Fajs, bi vas prosil, da strnjeno odgovorite na ta drugi sklop vprašanj. Izvolite. Celoti se strinjam s gospodom Danžanom da naj ne bi bilo političnega umešavanja v boj proti organiziranemu kriminalu. Sam sem komentiral nekaj političnih posledic in rekel sem, da v demokraciji, če nek minister ali politik na visoki ravni, če je osumljen, storitve hudega kaznivega dejanja in če bo prišlo do obtožnice, bo moral ta uradnik odstopiti z uradnega položaja. Vse tako je pri nas v običajnih državah. Če bo oproščen na sodišču, pa je še vedno možno, da se vrne na stari položaj. ampak to je vedno del naših vrednot, ki jih želim posredovati naprej. Zabeležil sem si tudi to, kar je omenjal gospodan Žan, da izjave oblasti na Kosovu niso bile v skladu s pomenom, ki ga mi pripisujemo ločevanju vej oblasti. Namreč, da se vlada ne umešava v delo pravosodja in ne komentira dela pravosodja. Torej, umešavanju se moramo izogniti za vsako ceno. Gospodu Talerju bi rekel, da zdaj ne moram komentirati tega, saj se, se nočem mešavati v delo komisarja Fuller in Malmström. Kosovski organi imajo edinstveno prisolnost pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Zdaj pa se stvari spreminjajo. Upamo, da bo prišlo do dolgotrajnega procesa, tudi misija EULEX se ukvarja s tem bojem. Zatem leži strategija, ki je mogoče ne bomo razumeli kar najbolje, ampak imamo mandat EULEX-a in časovnico, kateri naj EULEX izpolni ta mandat, te naloge. Vemo, da si Kosovo želi narediti korak naprej v smeri približevanja Evropske unije. In vse to moramo upoštevati v časovnem razporedu, zato da bo prišlo do konkurentne celote. Aktivnosti Oleksa so spodbudne in strinjam se z vami, da je treba narediti še veliko ne želimo preveč dramatizirati stanja na Kosovu v primerjavi s tem, kaj se je dogajalo druge. Res je, obstajajo tudi še skriti izzivi, s katerimi se moramo spopasti, ampak za me predstavlja spodbudo profesionalizem in zauzetost, predanost misije EU-LEX na Kosovu pa tudi predanost vlade sodel za sodelovanje z EULEX-om pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Pripričan sem, da se vlada v celoti zaveda tega, da če ne bodo izvedli ustreznih aktivnosti, napredka ne bo. V zvezi s tem vidimo, da je Evropska unija naredila veliko na tem področju glede Romov, glede odločitve držav članic ne morem podati svojega mnenja, kar zadeva vračanje Romov na Kosovo. Situacija za romsko skupnost ostaja precej neprijetna in v številnih primerjih tudi nesprejemljiva. S komisijo sodelujemo na projektu relokacije Romov iz taborišč, ki so kontaminirana s svincem na jug države. Skratka, veliko je treba narediti tudi še pri boju proti korupciji. Naj zaključimo s štirimi kolegi Šleflin, Howitt, Nikolaj in Gomeš. Prosim vas, da se, da se čim krajši. Momento. Intanto prego, prego di kolega eh, Šlefin. Prosim kolegico Šlefin, da uh, začne. Izvolite. Prego. Thank you. Um, uh, hvala gospod posebni odposlanec imam vprašanje vemo da je prišlo do demografske eksplozije na kosovu zanima me kakšni so sedanji demografski trendi na kosovu drugo vprašanje pa je kakšen delež prebivalstva kosova želi živi v diaspori in kakšne odnose imajo z matično državo hvala Gospod Owit. Tri vprašanja. Hvala, gospod Fej, da ste prišli sem. Vaša naloga je zelo težavna, če ne celo najtežja v Evropi in vam čestitam za to. Torej, kot rečeno, tri vprašanja. Že pokomentirali ste vprašanje zaščite pravic Srbov na Kosovu. Zanima me, v povezavi z načrtom gospoda Ahtisarja, ali je bil že kaj izveden in v kakšni fazi je to? Pozorno sem poslušal tudi to, kaj ste povedali v zvezi z svetovanjem mnenja Mednarodnega sodišča. Zanima me, kaj pravijo kosovari v zvezi s tem, kakšen je njihov odnos do tega posvetovalnega mnenja. Pa še tretje vprašanje v zvezi z misijo EU-LEX kakšna je povezava med Združenimi narodi in EU Lexom in kakšno je sodelovanje, ali je dobro, uspešno ali ne? Hvala. Hvala lepa. Nikolaj. Hvala lepa, predsedujoče. Nisem tako zelo optimistično nastrojena kot vi, kajti osebno mislim, da nis, se nismo pogovarjali o državah, ampak pogovarjali smo se o neuspehih v določenih državah, ampak imam neko vprašanje v zvezi z pravosodno reformo. Uh, dejansko eh, rada bi vedela, ali so Srbi zastopani v okviru te pravosodne reforme in na eh, drugo vprašanje se navezuje na pravoslavno crkvo. Med eh, vojno mnoge crkve so bile uničene. Zdaj Srbi imajo možnost, da opravljajo svoje obrede v pravoslavnih crkvah. Kakšne so razmere trenutno? Hvala lepa. Predajam besedo gospe Gomeš, izvolite. Gospod Fejs, zadovoljna sem, da ste danes med nami še enkrat. Naj vas vprašam, kaj mislite o dejstvu, da imate na eni strani v svojem mandatu, v mandatu EOLEX-a, eh, nalogo, da se ukvarjate z organiziranim kriminalom, z bojem proti korupciji, z reformami, ki izhajajo iz tega v okviru institucij, ampak nimate mandata za to, da bi se ukvarjali z vprašanjem gospodarskega razvoja Kosova, kar je edini način za to, da ja, dejansko stvarimo alternative za organizirani kriminal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 in eh, to so stebri za to, da se borimo proti brezposelnosti. Kdo je zadolžen za to, kdo je zadolžen za to strategijo? Ali ugotavljate, da prihaja do kakšnih izboljšav pri tem? Naprimer, ugotavljate, da Kosovo, namesto da bi bil uvoznik eh, energije, lahko postane tudi izvoznik. Ali se sploh kaj dela na tema, zato da bi spremenili trenutno stvarnost? Ali se sploh kaj eh, počenja, kar zadeva kmetijstvo in druge možnosti gospodarstva? gospodarskega razvoja in kdo je sploh zadolžen za vse to? Hvala. Allora, due, due richieste aggiunte. Če dve dodatni eh, prošnji za besedo, 30 sekund za vsakega, 30 sekund za gospoda Predo in 30 za gospoda Kacina. Oproščam se, zaprosil sem za besedo čisto od vsega začetka, se nisem zbudil zadnji trenutek. Vsekakor včasih prije do kakšnih eh, spregledov. Eh, spregledan. Eh, torej, eh, status Kosova bo spet predmet razprav po odločitvi sodišča v Hagu. Po drugi strani sem prebral tudi izjave posebnega predstavnika in uh, danes uh, eh, dopovdan sem prisluhnil tudi njegovim današnjim besedam. Um, zelo optimistično je nastrojen, pravi da uh, uh, bo to nekako tudi uh, pogodu uh, Beogradu in bo podprlo Prištino. Vsekakor pa ne razumem, kako lahko odločitve Haškega sodišča bi lahko privedle do to vrtnega dvojnega cilja. Jaz opažam določene nevarnosti za stabilnost v resnici. Poleg tega naj povem tudi, da kar zadeva vaše izjave v zvezi z večetnično demokracijo in blaginjo, ki naj bi se uveljavljala na Kosovo, kako se to, vse to usklajuje z težavami, ki jih beležimo, z razkorakom med razmirami na severu in srbsko skupnostjo na Srbosti in Kosovo. In z... Hvala lepa. Pec, uh... Tudi jaz vam moram čestitati za delo, ki ga opravljate v našem imenu in za vse uspehe, ki jih dosegate. Rad bi se vrnil nazaj na vprašanje delitve Srbov znotraj Kosova na tiste na severu in tiste v enklavah. Ta delitev ne deli samo Srbe, ta delitev deli tudi druge manjšine in diskriminacija se potem širi tudi na vse ostale manjšine. Zato se mi zdi, da da je v tem trenutku veliko bolj pomembno da se vzpodbuja dialog med mitrovico in prištino kot pa med prištino in beogradom torej dialog znotraj kosova se mi zdi ključen in predvsem mislim da potrebujejo potrebujemo ukrepe za krepitev in utrjevanje medsebojnega zaupanja. E, na eni strani se mi zdi gospod feit da bi bilo nujno zagotoviti dodatna finančna sredstva za financiranje konkretnih programov v novo izvoljenih administracijah srbskih občin. Eh, če so ljudje odšli na volitve, če so dobili svojo lokalno administracijo, je prav, da ima ta administracija tudi možnosti, da se dokaže z nekimi konkretnimi projekti. Drugo vprašanje, ki se mi zdi ključno, je pa preseganje jezikovnega zidu jezikovnega prepada. Ali vaša inštitucija na kakršen koli način financira učenje jezika večine ali manjšine? Ali financirate programe učenja albanščine med Srbi oziroma programe učenja srbščine med večinskim albanskim prebivalstvom? Hvala lepa. Many questions. We need Uh, kar nekaj vprašanj je bilo postavljenih in zdaj prosim za čisto kratke odgovore. Tukaj se uh, gospoda poigravate za flash in flash. On demographic trends, I would like to say that. V zvezi z demografskimi trendi. Naj povemo, da bo prišlo do eh, štetja prihodnje leto s eh, pomočjo eh, finančnih sredstev komisije. Šlo bo za zelo pomembno delo. Pomembno je, da se to ljudsko štetje izvede tudi na severu Kosova, kar zadeva pa odnose med diasporo in domovino. Seveda ti odnosi so zelo tesni, prihaja do pomembnega priliva finančnih sredstev iz strani kosovskih izseljev priseljencev v kosovsko gospodarstvo in diaspora, predvsem v združenih državah, bo bolj spodbujenja k vlaganju v Kosovo, če bo prišlo do določenih izboljšav. 85 odstotkov projekta Aktihsari je eh, bilo že izvedenega, ampak obstajajo še vedno pomembni vidiki, predvsem eh, ukrepi za podporo eh, kosovskega prebivalstva in tudi srpske manjšine na severu, povezave med Prištino in severnimi občinami, seveda pod pogojem, da Eh, dosežemo eh, to, da ne pride do eh, delitve med tema dvema deloma Kosova, kar ni zaželjeno. In sicer Eh, potrebno je seveda eh, eh, nadaljevati ehm, tudi na te ukrepe, tudi po odločitvi Mednarodnega sodišča v Hagu. Seveda kosovski, kosovske oblasti se nočejo pogovarjati o delitvi svoje države, kar zadeva tudi potem predajo nalog strani Združenih narodov na EULEX. To je, bila, to je bil težavni postopek, ki nam je prepustil tudi kar nekaj pravnih zaosodnosti zdravstvenih zaostankov in moram reči, da svoje naloge opravljamo zelo natančno in smo zelo pozorni za to, da Srbi imajo ustrezna mesta tudi v okviru pravosodnega, um, pravosodne panoge, predvsem uh, zato, da imamo tudi srbske toživce, ki naj bodo ustrezno usposobljeni in zato, da bi imeli tudi ustrezne kandid, srbske kandidate tudi uh, v okviru vrhovnega uh, in ustavnega sodišča in tudi na ravni lokalnega lokalnih eh, sodišč. Dejansko se bo to uveljavljalo eh, od leta 2013. Srbska skupnost in eh, torej eh, srbski verniki, pravoslavni verniki imajo možnost, da zahajajo v crkav celo v Prištini, torej stvari so se zelo spremenile in eh, kar, dev, kar zadeva mojo drugo funkcijo, naj povem, da se ukvarjam tudi z mnogimi gospodarskimi vidiki, seveda skušam spodbuditi kosovske oblasti, da razvijo dolgoročno eh, politiko, ampak eh, skušamo spodbuditi tudi kosovske oblasti, da spoštujejo potrebo po davčni disciplini. Torej, eh, moja eh, druga organizacija ICO seveda eh, bo, eh, se bo posvetila tudi določenim vidikov, eh, vidikom aktisarjevega načrta. Je pa predvsem pomembno, da eh, spodbudimo stvari na eh, gospodarskem področju, kljub temu, da bo kva, kmalo eh, oblikovan eh, ustrezen program med IMF-om e in Kosovom. Se moramo posvetiti tudi vidikom, ki jih je omenjala gospa eh, Gomeško kot eh, je kmetijski razvoj, energetske dobave in tako dalje. Sicer pa mislim, da ne obstaja nikakršno protislovje med mojimi eh, eh, prizadevanji za vzpostavitev večetnične družbe na Kosovu in pa našim pristopom k severu. Seveda, tudi ta severni del mora ohranjati svoj tradicionalni način življenja mora eh, hkrati prejemati podporo strani eh, Beograda, ampak pod pogojem, pogojem preglednosti in eh, torej jasnosti. Ob koncu naj povem, da soglašam s tem, da moramo razviti dialog še dodatno s Kosovom imamo tudi eh, konferenco eh, ločenih mest in eh, želimo torej vzpostaviti boljši dialog med severnom in ostalimi predeli Kosova, torej sever in Priština. Naj povem, da si prizadevam za to, da občine prejmejo dovolj sredstev in za to, da dosegajo tudi druge prednostne naloge, za to, da se lahko ukrepi za decentralizacijo konkretno uresničujejo sicer ne financiramo programov za učenje jezikov, ampak eh, pa spodbujamo eh, pa eh, različne programe v okviru srednje šolskega izobraževanja v srpskem jeziku in to začenši z naslednjim šolskim letom. Hvala lepa. Hvala, iskrena hvala gospodu Fajtu, tudi v imenu poročevalke gospe Lunaček. Naj opozorim kolege, da ob 15. uri danes popovdne bomo imeli medparlamentarno srečanje z gospodom Fajtom in torej kdo bo želel, bo lahko ponovno posegel še v večjih podrobnostih. Hvala lepa za vaše zanimivo in popolno poročilo, gospod Fajt. Bene, continuiamo con il punto 5. V redu, nadaljujemo s peto točko na dnevnem redu in sicer predlog resolucije o vključevanju Kosova v Evropo v Evropo, oprostite, in eh, gre za torej drugo izmenjavo mnen k besedilu poročevalke. Predlaganih je bilo 168 predlogov sprememb s, eh, prek sestanka z poročevalci v Senci. Je poročevalka predstavila tri kompromisne predloge, ki bodo predmet razprave danes. Imeli smo že eh, razpravo na to temo in torej bi čas za govor eh, omejil oziroma Ja, skupni čas za govor za to točko bi omejil na 20 minut. Izvolite, gospod Luneček. Hvala lepa, predsedujoči. Ja. Najlepša hvala. Zaradi časovnih omejitev sem dejansko omejila le na kompromisne predloge spremem in na nekatere druge točke. Dobili ste tudi osnute glasovalnega seznama. Najprej zgodovina načel. Seveda pri temi Kosovo, to smo sedaj videli tudi pri razpravi, obstajajo neke temeljne razlike med nekaterimi med poslancev. Torej, ali je Kosovo neodvisna država ali ni. To nestrinjanje v mnenju uh, se potem tudi bo odrazilo v teh glasovanjih, kajti tukaj ni mogoče sklepati kompromisov. Bodi si za večino naš, od nas je država neodvisna in za manjšino med nami pač to ne drži. Torej tukaj jaz nisem mogla predlagati nekih kompromisov, sem pa pre, poskusila z predlogi sprememb vključiti tudi tiste kolegice in kolege, ki niso priznali in ki ne priznavajo neodvisnosti Kosova. Tako da sem skušala vključiti njihove predloge, sprem tudi v kompromisne predloge, ki jih lahko zastopam tudi potem tudi sama. Prvi kompromis, eh, ki vključuje predloge SNB 21, 92 in 94, gospe Kopemuni in nekaterih drugih, eh, pravi o tem, da misija za zagotavljanje pravne države po celotnem območju Kosova deluje, da dejansko deluje po celotnem območju Kosova in da bi morala komisija doseči večjo prepoznavnost v svojem delu, ki koristi tudi srpski skupnosti na severu in da je pri tem treba upoštevati celotno prebivalstvo. Skratka, vse to sem skušala vključiti. Enako velja za drugi kompromis, ki se nanaša na predloga 97 in 105, ko gre za sodelovanje med Euleksom in civilno družbo na Kosovu, da je to treba bolj izpostaviti in postaviti v spredje. Pri tretjem kompromisnem predlogu sem tudi poskušala predlagati kompromis, ki bi potem ustrezal tudi gospodu Dalpredi, Bjano Reždešesko in tako naprej. Uh, upam, da bodo s tem zadovoljni in da bodo temu lahko tudi pritrdili. Še nekaj stvari glede predlogov gospoda Posalta, kjer gre za uh, nasilje v družini, nasilje doma. Tukaj smo to področje potem uh, izpostavili v lo ločenem odstavku. Tukaj sem potem skušala ločiti to od drugih vidikov, ki so omenjeni v tem odstavku, tako da upam, da bo to gospod poslalc sedaj v tej obliki lahko sprejel. Še ena stvar glede predloga gospode Svoboda 66. To sedaj še pogajamo in preizkujemo, ali bi bilo mogoče uh, vključiti tudi morebitne odzive na sodbo mednarodnega sodišča na ta način, da bi bili tukaj skladni. Zaenkrat še nismo enotnega mnenja, to bomo poskušali še uskladiti danes čez dan. In še mm, opozorilo na nekaj, eh, kar se je zgodilo pri predlogu spremembo 78. Moje ime je tam zapisano med kolegi drugih poslan, med imeni drugih poslancev pri predlogu sprememb 78. To je zanimiva in zabavna napakica, ki se je zgodila, tako da upam, da se ta napakica odpravi pri končnem volilnem seznamu, kajti glede te točke nisem enakega mnenja kot navedeni kolegi. To se seveda lahko zgodi, ni problema, hotela sem le omeniti, tako da se ta napaka popravi. Z nekaterimi torej se še pogovarjam in upam, da bomo se tukaj lahko v večini dogovorili, določene stvari so seveda pač take, da ne bo soglasja, kot politiki se pač s tem moramo sprijazniti in zahvaljujem se vsem za dobro sodelovanje. Grazie, kolega Luna. Hvala lepa, gospa Lunaček. In sedaj predajam besedo gospodu Poseltu. Le na kratko, gospod predsedujoče. Tudi jaz bi se zahvalil kolegici Lunoček za njeno izvrstno delo, za odlično sodelovanje, tudi za sodelovanje z poročevalci v senci iz drugih pričnih skupin. Kolegica Lunaček je že jasno povedala, da pri določenih predlogih sprememb obstajata pač jasno dve skupini. Uh, pri eni skupini gre za običajne predloge sprem, kjer so pač politične skupine bodi si za ali proti, glede na tendenco. Drugi skupina pa so ljudje iz vseh političnih skupin, ki se potem tukaj ne strinjajo glede vprašanja statusa. Mislim, da obstaja jasna večina poslancev, ki menijo, da, vpraš, da je vprašanje statusa rešeno, da je glede tega eh, debata zaključena. Obstaja 22 držav članic, ki so priznale uh, neodvisni status Kosova, pet pa ne. In te, med temi 22, in na to bi vas želel spomniti, so to storile tudi na zahtevo Evropskega parlamenta. Evropski parlament je v zadnjih petih letih večkrat tri četrtinsko večino pozival države članice naj priznajo Kosovo in njegovo neodvisnost. To je bilo torej mnenje tri četrtine poslancev v našem parlamentu v večjih mandatih našega parlamenta. Zato tudi predavanje gospoda Fajta uh, kaže, da bi bilo zelo problematično, če bi vedno znova odpirali to vprašanje statusa. In večina poslancev tega vsekakor ne bo počela. Vendar pa tukaj seveda moramo biti obzirni tudi do tistih kolegov, to seveda jasno vem ki prihajajo iz tistih držav, ki Kosova bodo so niso priznale ali pa še niso priznale, ker so najprej čakale na sodbo. In tukaj pošteno povedano nočem um, preignorirati te. Um, sodbe, kajti ta sodba bo veliko povedala o teritorijalni integriteti in um, moči samoodločanja v prihodnje na Kosovo, kajti mislim, da se zgodovina zadnjih let ne bo kar tako vrnila za nekaj let nazaj. Biti moramo praktični, kako bi to funkcioniralo, ali bi to pomenilo delitev Kosova, za kateri bi sledila delitev vseh drugih sosednjih držav. In to, če bi znova Kosovo priključili Srbiji, bi to pomenilo vojno. To vendarle ve vsak, tudi Srbi si tega ne želijo. Skratka, če govorite s poštenim Srbom, bo jasno povedal, da dobro ve, da Kosovo nikoli več ne bo del Srbije. Kako bi to spoh delovalo? zato sploh ne obstaja nekih načrtov, ne obstajajo pristopi oziroma načela. Torej, tukaj se ne smemo igrati, biti moramo pošteni in jasni, spoštujemo tiste kolege, katerih države tukaj imajo drugačno stolišče in njihovi predlogi sprem so sprejemljivi, glasujejo naj za te predloge sprem, drugi za te predloge sprem ne bomo glasovali, potem bo vsak vedel, kje stoji, naš odbor pa ne bo s tem po nepotrebnem izgubljal časa. Kajti pri tem vprašanju dajem kolegici Lunaček prav, da tukaj ni možnosti za sklepanje kompromisa, bodi si, bodi si, si za ali pa proti neodvisnosti, bodi si hočeš znova odpirati vprašanje o statusu ali ne. Mi se torej bomo osredotočili na vsebinske predloge sprem, drugi pač naj glasujejo o svojih in konec besed. Bene, kolega... V redu za socialiste kolega Taler, na to pa kolega Preda. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, tudi sam bi rad pohvalil delo gospe poročevalke. To je tudi misija nemogoče in mislim, da je rezultat občudovanja vreden že v tem trenutku. Dodatne kompromisne amandmaje ga bodo še izboljšali rad bi eh, opozoril na eno točko eh, namreč nekateri poslanci smo dobili pismo srbske diplomacije srbske vlade na štirih straneh in eh, ki se tiče in to pismo nas konkretno poziva kako naj ravnamo v primeru resolucije o kosovu in rad bi izrazil Eh, mnenje da je v vsebinskem smislu to pismo po mojem mnenju zelo pomembno obenem pa kaže kako pomembno bi bilo za srbijo tudi to kar je govoril gospod posselt da ne žrtvuje zelo pomembnih konkretnih vprašanj ki se tičejo situacije na kosovu zato ker je za njih najbolj pomembno statusno vprašanje in dokler statusno vprašanje ni rešeno se kup zadev ne rešuje naprimer zaščita kulturnega in, in verske dediščine zaščita človekovih pravic zaščita imovinskih lastniških pravic eh, povratek eh, beguncev razseljenih oseb in tako naprej eh, upam da bo z mnenje mednarodnega sodišča res prišel trenutek, ko se bomo lahko pogovarjali o vseh konkretnih vprašanjih, ki so izredno važne za kvaliteto ljudi na Kosovo. In tu bo seveda vloga srpske vlade in njen pragmatizem izredno pomemben. Ne na zadnje gre za ljudi, ki štejo za svoje, za, za Srbe, ki živijo na Kosovo. Hvala lepa. V redu, hvala lepa. Preda, na to pa poročevalec v senci Panceri. Vidimo, da smo vložili celo vrsto predlogov sprememb, pri katerih gre za to, eh, da se spremeni samo ubeseditev, tako da se Kosovo ne obravnava kot provinca, kot pokrajina. In predložil sem tudi predloge sprememb glede teme kosovčanov kot prebivalcev in ne državljanov. Mislim, da smo dolžni določeno spoštovanje tem ljudem. Gre za majhno državo in gre za nekatere države, ki Kosovo še vedno obravnavajo kot pokrajino na mesto državo. Hvala. Bene, eh... Redo, izvolite, gospod Panceri. Hvala tudi jaz naj se pridružim. Eh, Zahvaljam gospe Lunaček, ki je opravila dobro delo, pa čeprav ni bilo enostavno iz razlogov, ki so jih že vsi izpostavili. Mislim, da kompromisni predlogi in eh, celotna resolucija absolutno, so absolutno sprejemljivi. To je resolucija, ki je hkrati jemlja na znanje obstoječo stvarnost, ne da bi postavljala pod vprašaj statusa in ne da bi silila prisilja nikogar k temu, da spremeni svoje stališče, kar zadeva sami status, skuša spremljati proces krepitve kosovskih institucij in nakaže določene poti za obstoječe eh, in rešitve za obstoječe probleme. Tukaj gre za večjo integracijo med etničnimi skupnostmi, boj proti organiziranemu kriminalu, eh, krepitev eh, varnosti in eh, pospoševanje demokratičnega procesa na Kosovo in to v okviru sodelovanja v regiji, ki naj spoštuje različne subjekte. Zato mislim, da mimo različnih stališč, ki niso uskladljive glede na status, lahko rečemo, da je bilo opravljeno dobro delo, ki ga je treba podpreti. Hvala lepa. Kolega Lunaček. Hvala lepa. Če kolegica Lunaček želi še kaj pripomniti, eh, bi rekel, da lahko to stori, drugače pa zaključimo ta del. Nimam ničesar dodati, vsaj trenutno ne. Hvala lepa. Hvala, tudi jaz se zahvaljujem gospe Lunaček in prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Vas tudi opozarjam, da jutri bo potekalo glasovanje na to temo in naslednja šesta točka zadeva predlog resolucije o prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji. Gre za drugo izmanjavo mnen o a, predlogu resolucije. Današnja razprava poteka nekaj dni pred. Eh, po odločitvi eh, vodi držav in eh, vlad, da eh, se začenjajo pogajanja s Islandijo. Naj ponovim, da razpravo na, eh, predlog, eh, na temo predloga resolucije gospoda Preda je izredno zanimiva. Imamo kar 55 predlogov eh, sprememb k predlogu resolucije in poročevalec v sodelovanju s kolegi iz različnih političnih skupin je predložil vrsto do kompromisnih predlogov. Vabim torej gospoda Predo, da predloži kompromisne predloge in da poda svoje pripombe k razpravi oziroma k zaključkom Evropskega sveta z prejšnjega tedna. Gospod Panceri, želite kaj povedati v zvezi z dnevnim redom? V redu, ne. Potem predajamo besedo gospodu Predi, izvolite. Je tudi dobro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 Zelo sem zadovoljen nad sodelovanjem, ki smo ga imeli s poročevalci v senci iz ostalih političnih skupin, kajti uspelo nam je e, iz teh 55 predlogov sprememba oblikovati 27 kompromisnih oziroma nadalje 8 kompromisnih predlogov, ki zadevajo ključne teme mojega poročila oziroma moje resolucije prva zadeva sodni sistem. E, tolmači prosijo um, govornika, da um, govori bliže mikrofonu. Prosimo vas, pravi predsedujoči, da govorite v mikrofon, zato da bomo lahko e, to prevajali. Ja. Torej, prvi kompromisni predlog spremembe zadeva tri člene in sicer gre tukaj za uh, sodni sistem pravosodni sistem. To smo združili z številnimi drugimi temami, ki so povezane z imenovanjem sodnikov in eh, toživcev in nasplošno tudi celotno vprašanje, ki je povezano s pravosodnimi telesi in visokimi pravosodnimi funkcijami. Potem kompromisni predlog je zadeval tudi izredno občutljivo temo ki je povezana z eh, različnimi oblastmi. Tretji kompromisni predlog zadeva oziroma se navezuje na bilateralni značaj eh, pogajanj eh, islandske vlade za nizozemsko in britansko vlado v, ved, v zvezi z vprašanjem ICEV-a. Četrti kompromisni predlog eh, se osredotoča na prilagoditev Islandije na zaht evropske zahteve. Potem še en kompromisni predlog zadeva okolje in naravo. Šesti kompromisni predlog zadeva. morske vire Islandije in potrebo potem, da Islandija zauzame konstruktivni pristop do evropskih oblasti in obratno v pogajanjih o ribištvu. Sedmi in osmi kompromisni predlog zadevata pa um, razprav v zvezi z eh, stališčem javnosti do pristopa Islandije. In tukaj naj povem še nekaj, kaj ti mislim, da vprašanje, ki zadeva informiranje in eh, tudi eh, seznanje je javnosti o koristih vstopa Islandije v Evropsko unijo je temeljnega pomena za to, da se spremeni splošno zadržanje do Evropske unije. Na to imamo še štiri ustne predloge spremembe in s tem zaključujem. En um, ustni predlog je bil predložen strani zelenih, drugega je predstavil Šake in zadeva ta um, islamsko pobudo. Imamo potem, imamo potem še dva druga dodatna ustna predloga spremem, ki upoštevata razmere, ki so nastale prejšnji teden, ko je Evropski svet povabil Islandijo, da pristopi k pogajanjem. Zaključujem, gospod predsedujoči, in opozarjam še enkrat na odlično sodelovanje, do katerega je prišlo z vsemi kolegi in eh, zato se jim zahvaljujem. Gre torej za delo, ki je bilo pozitivno opravljeno eh, pri pripravi tega paketa eh, kompromisnih predlogov. Hvala lepa. Prvi na seznamu govorcev je kolegica Omen Reuten za ljudsko stranko. Hvala lepa, predsedujoči. Naj začnem tako, da se zahvalim kolegu Predi ki je eh, predložil odlične kompromisne predloge, ki se navdihujejo ob sodelovanju in kompromisi torej jasno nakazujejo, katere so obveznosti Islandije. Seveda moramo biti pozitivno nastrojeni do Islandije, hkrati pa tudi ne smemo ustvarjati eh, lažnih pričakovanj pri eh, sprožanju teh pogajanj. Predsedujoči, med tem smo prejeli tudi zaključke oziroma sklepe Evropskega sveta, iz katerih jasno izhaja, da ni nizozemska ne bo a, zaustavljala začetka pogajanj, Toda hkrati tudi si želimo, da pride do konstruktivnega spoštovanja vseh meril. V tretjem kompromisnem predlogu, kar je zapisano, ni več aktualno in torej bi morda lahko glasovali o tem eh, po ločenih delih. Če si ogledate kompromisni predlog številka 3, bi morali reči, eh, zahteva bilateralni sporazum v zvezi z povračilom zneska 3,9 milijarde evrov za posojilo, eh, ki eh, strani torej Britanije britanske in nizozemske vlade in kar črtamo je naslednje, torej da to eh, ne predstavlja več ovire za začetek pogajanj. Torej, lahko ali glasujemo po delih, glede na to, da je Evropski svet že, je že sklepal o tem, oziroma lahko kompromisni predlog nekoliko prilagodimo in popravimo. Zadovoljna sem tudi nad kompromisnima predlogoma 2 in 4, kjer so določene obveznosti in prioritete za Islandije na Evropskem svetu in na ravni Evropske komisije se eh, zahteva polno spoštovanje le teh. Želim poudariti, da sedmi kompromisni predlog, ki zadeva eh, stališče eh, javnosti in civilne družbe eh, v Islandiji z ozirom na pristop. To je veliki zik, ki zadeva samo Islandijo, kajti seveda samo če bo prišlo do eh, polne predanosti islamske javnosti, bodo lahko uspešni tudi, uspešno tudi pogajanja. Hvala lepa poročevalcu. Hvala lepa naslednji govornik je gospod Panceri, na to pa kolegica Gomeš. Prevečkrat se javljam k besedi danes, pravi govornik predsedujoči pravi, da vsekakor so vedno pametne stvari. Vsekakor gospod Panceri nadomešča gospoda Sasolje, poročevalcev Senci, ki ga je naprosil najprej, da se zahvalim gospodu Predi za odlično upravljeno delo. Kar zadeva skupino socialistov in demokratov, nimamo nikakršnih težav. Kompromisni predlogi sprememb oziroma predlogi sprememb, ki jih je predložil poročevalcev Senci, se odražajo v kompromisnih predlogih in eh, torej občutljivosti ranljive točke so tako ali drugače pozitivno uh, vključene in so uh, sam poročevalec jih je tudi izpostavil. Jaz poudarjam predvsem dva vidika, ki sta po mojem mnenju izredno pomembna in sicer dejstvo, da islandske oblasti bodo morale opravljati aktivno ulogo pri uh, pripravi in vključevanju javnosti in civilne družbe in uh, poudarjam tudi konstruktivni pristop obeh strani, kar zadeva sprejemanje eh, skupne politike na področju ribištva. Torej, V celoti menim, da resolucija o Islandiji je nedvomno zelo pozitivna resolucija in torej še enkrat se zahvaljujem skupaj z Davidom Sasoljem, gospodu Predi. Hvala. Hvala lepa, predam besedo gospe Gomeš, izvolite. Hvala predsedujoči, tudi jaz naj se zahvaljem eh, gospodu Predi za odlično opravljeno delo. Ne eh, soglašam z gospodom Reuter, ko je predlagala, da umaknemo ta stavek iz kompromisnega predloga 3, 3 stavek, ki poudarja, da vprašanje bilateralnega sporazuma z nizozemsko in eh, britansko vlado, kar zadeva eh, povračilo posojila, in dolgov, eh, da bi pač ta stavek lahko odstranili, ko je rečeno, da to vprašanje ne sme predstavljati ovire za a, eh, razvoj a, eh, pristopnih pogajanj. Ne, jaz mislim, da ta stavek mora ostati, kajti drugače bi morali vse črtati, kajti je nemogoče, da bi ta, da bi to vpraš, na to vprašanje gledali kot na oviro za pristop. To, kar je na tapeti, je veliko več kot spor med dvema eh, trenutnima članicama in državo kandidatko. Eh, to je vprašanje, katerega, eh, za katero nosijo vsi svojo odgovornost. Namo islanci, ki so odgovorni za to, eh, pač nekoliko Eh, hazardersko gospodarstvo eh, in ki je izvor za ta spor okrog teh posojil. To, kar je zdaj na tapeti, je veliko več kot samo ta spor upor, za katerega upam, da ga bomo rešili, ampak to vsekakor ne sme predstavljati ovire za napredovanje pogajen. Soglašam pa za drugimi kolegi, ki so povdarili, da vprašanje vključevanja civilne družbe v postopek je ključnega pomena, kajti drugače pristop ne, pristopu, ne, pristopu ne bo usvojen uspeh. Hvala. Hvala lepa. Razumem, da eh, gospa eh, Omen Reuten se želi odzvati na te besede in torej jim predajam besede. besedo. Hvala lepa. Ah, kar sem želela povedati je, da če imamo če ostane ta stavek, kjer je zapisano, da to ne sme biti za, uh, ovira za začetek pogajanj sa Isla, Islandijo, potem to pomeni, da, je, da to ne sme biti ovira za, pogaja, za pogajalca. Jaz zato sem želela to odstraniti. Torej, če preberete ta stavek, potem bo jasno, po povračilu posojila Britan, Velike Britanije in Nizozemske bo torej to sprejemljivo. Ampak jaz mislim, da to moramo črtati, ker ti na tak način je vse skupaj bolj jasno, ampak vi tega ne želite, potem bomo vprašali gospoda Predo, da poda svoje mnenje. Ampak meni se zdi bolj logično, če to črtamo. Hvala. V redu, potem gospod Tanok, na to pa gospod Taler in na to Madlener ob koncu. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, moja skupina, kot sem že povedal, popolnoma podpira islandski pristop k Evropski uniji. Čestitam gospodu Predi za upravljeno delo in podpiram eh, kompromisne predloge spremembe. Mislim, da kompromisni predlog dve dejansko postavlja pravni okvir. Eh, nisem se tega zavedal predhodno, ampak zdaj vem, da Islandija dejansko krči svoje obveznosti v, v zvezi z, m, mm, pred, z um, ukrepi oziroma s predpizi EZE, torej e SA, dejansko um, potrebno je torej povrniti eh, posojila do ravni zagotovljenih eh, sredstev, zajamčenih sredstev. Eh, to je jasno vprašanje, ki ga je treba rešiti med pogajanji in dejansko mislim, da vsekakor ta bilateralni spor ne sme pogojevati začetka pogajem, to, da za časa pogajanja, predvsem v poglavjih, ki zadevajo finančne storitve, eh, bo to eh, pomembna eh, ovira. Seveda, potrebno je torej najti ustrezno poravnavo, ki naj bo sprejemljiva za vlado Združnega kraljestva in nizozemske. Mislim, da glavno vprašanje bo do obrestne mire, ki naj bi se aplicirala za, te, za ta posojila. In, dejansko mislim, da na tak način bomo uspeli doseči določena kompromisa, ampak mislim, da bo to možno na podlagi določenih virov, ki sem jih slišal. Vsekako naj povem, da um, sicer. V Maroku, eh, v Agadirju je prišlo do srečanja v zvezi z kitolovom in eh, nekateri zatrjujo, da bo prišlo tudi do nekega sporazuma, kar zadeva tudi komercialni kitolov in skupaj z Japonsko in eh, Norveško iz Islandija še vedno um, se ukvarja s tovostno obliko kitolova. Sprašujem se, ali bo to vprašanje, ki bo lahko povzročale težave. Ne vem, kako uh, uh, se bomo odločili, če se bomo vzdržali ali pa ne. Nekateri so rekli, da Danska ni zelo zadovoljna, Združeno kraljestvo bi želela ohraniti moratori in morda bo prišlo do vzvržanja strani strani preostalih 27 eh, članic. In torej morda a, eh, Japonska se bo odločila, da pristopi in moratori bo odpravljen. Ampak sprašujem se, ali bo to vprašanje za Islandijo in sicer a, eh, pri tem, da se drži trenutnega, trenutnega, trenutnih pogojev, torej da se ohrani moratori ali pa ne. A, in ali pa bo omogočen eh, kitolov v zmanjšanem obsegu. Hvala. Hvala lepa, gospod Talar. Eh, hvala vam, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil tudi reporterju, gospodu Predi, za opravljeno delo. Eh, mislim, da je zelo pomembno, da se začno pogajanje z Islandijo. To bo držalo, dalo novega kisika širitvenemu procesu, ki, kot vemo, zadnja leta ne, ne daje rezultatov, ki bi si jih želeli. Obžalujem, da ni bil istočasno sprejet sklep o začetku pogajanj z Makedonijo, kajti tudi komisiji bi bilo lažje, če bi se pogajala paralelno s dvema državama. E, upam, da se bo to zgodilo k malu. Kar se tiče kompromisa tri, menim, da je to vprašanje ki nam lahko povzroči še veliko glavobola in ga ne smemo podcenjevati. Eh, že iz te kratke izmenjave mnen se je pokazalo, kako eh, komplicirano lahko to postane. Prav je, gospod Preda, da smo optimisti, da bo to hitro rešeno, vendar moramo imeti tudi plan B, če, če ne bo hitro rešeno. Včasih se relativno majhna vprašanja pokažejo kot velik problem in eh, morda ne v tej fazi ampak za naprej predlagam da začnemo razmišljati o obveznih arbitražah v takih primerih kot načinu reševanja spora kajti tu se vidi da spor zaenkrat ni preprečil začetka pogajanj vendar eh, očitno lahko grozi da bo eh, preprečeval konec pogajanj in arbitraža v tem primeru in mnogih drugih predvsem na balkanu bi lahko bila izhod hvala lepa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 Po mojem mnenju, sposobnost eh, širi, širjenja Evropske unije je že izčrpana in državljani so naveličani širitev. Dejstvo, da eh, doživljamo finančno krizo in da pustimo državi, ki je v stečaju, da vstopi v našo unijo, mislim, da to ni dobra zamisel. Dejansko moramo biti seznanjeni z bančnimi razmerami eh, v posameznih državah in te probleme je treba rešiti pred vstopom Islandije. Poleg tega potem imamo tudi vprašanje kitolova. To je nespremljivo. Islanci morajo vedeti, da je eh, ta eh, praksa nespremljiva za nas. In torej mi kot nizozemci si nadajemo, da ne bo prišlo do pristopa in da na referendum islanci bodo glasovali proti. Hvala. Gospod Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Um, ik wil aan de rapporteur bedanken dat hij die... Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu, ker je upošteval tudi nizozemsko stališče pri svojih kompromisnih predlogih. Tudi mi smo vložili določene predloge sprememb, v katerih, katerih smo izpostavili, da to ne zadeva zgolj velikega, Velike Britanije in nizozemske, ampak da e, tukaj moramo izkazati določeno solidarnost, ko govorimo o vračilu tega posojila. Mislim, da je pozitivno, da se pogovarjamo tudi o pisanju e, pismo ki je bilo posran, posredovano strani nadzornih organov EFTE e in mislim, da je treba spoštovati obveznosti, ki spadajo v dogovor. E, Nažalost, in to ne zadeva samo Islandije, ampak tudi vseh, e, vse ostale države, je to, da v svojem, v svojem predlogu spremembe sem zaprosila, naj bi prišlo do neposredne povezave med vstopom in spoštovanjem merila, ampak tega ni več v besedilju in to je res škoda. To velja za vse države kandidatke, eh, torej tudi za Islandijo. Se pravi, da je potrebno rešiti tudi vprašanje ICEJ-a, preden se sploh začenjamo pogovarjati o pristopu. Torej, bi želela, da bi to bilo v kompromisnem predlogu spremembe, če je to mogoče. Hvala. Zadnji govorec, gospod Tarant. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu. Zelo mi je všeč, ker je dejansko zmogel skovati dobre kompromise iz časih prav nasprotujočih si predlogov sprememb. Vendar pa bi rad izkoristil to priložnost, da spodbudim poročevalca, da spremeni svoje stališče, kar zadeva osnutek glasovalnega seznama, še zlasti, ko gre za predlog spremembe 54 45, 46, 47, ki so vsi bili predloženi strani zelenih. Zakaj meni, da bi bilo treba spremeniti to stališče tukaj? Zato, ker ti predlogi sprememb odražajo razprave tudi na sestanku delegacij Altinga in Evropskega parlamenta. Kot veste, našo delegacijo vodi gospod Kelleger, ki veliko ve o teh vprašanjih. Kot drugo, kitolov, kot so že omenili nekateri kolegi, je to zelo pomembno vprašanje. Mislim, da ne smemo nehati zahtevati od Islandije, kar se nam zdi primerno. In po mojem mnenju je prav, da Islandija prekine s kitolovom. In kot zadnje bi tudi jaz želel, da bi tukaj imeli prihodno perspektivo glede arktične regije in da bi se ta regija okrepila pred eh, Islandija postane polna članica Evropske unije. Torej, če bi poročevalc lahko tukaj spremenil stališče, bi bil zelo vesel, kajti do jutri, po mojem mnenju, je čas, da se to zgodi to sedaj ni predlog spremembe zelenih, temveč moj predlog spremembe številka 22 je po mojem mnenju pomemben, kajti če si želimo skupne politike, ne smemo pošiljati napačnih informacij državam, prosilkam, da so bile spomnjene z njihovih strani vse zahteve. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prisluhnili še mnenju komisije. Gospod Čermak, če želite eh, kaj povedati v zvezi s tem. Uh, uh, Najlepša hvala. Z strani komisije podpiramo začetek pogajanj z Islandijo to pomeni, da bomo znotraj teh pogajanj lahko dejansko obravnavali to vprašanje, ki ste jih izpostavili. Kajti v pogajalskem procesu se bomo seveda bolj natančno dotaknili področje in vprašanj, kjer je zakonodaja Islandije v skladu s našim akijem in kjer ni. Mi sedaj izvajamo priprave, pripravljamo okvir za pogajalstvo, izvajamo tudi uh, proces screeninga, torej usklajenosti zakonodaj in s tem lahko vidimo, kje so dejansko razlike med islandsko zakonodajo in zakonodajo skupnosti. In uh, prav tako tudi pripravljamo pomoč v okviru IPE bolj podrobno poročilo boste dobili leta 2010, skratka poročilo o napredku Islandije. To poročilo lahko pričakujete novembra letos in še bolj konkretno, kot ste tukaj obravnavali vprašanje kitolova, bi odgovoril, da komercialni kitolov ni v skladu s pravnim redom skupnosti in to je bilo dolgoletno stališče Evropske unije in eh, da se ponovni kitolov ne bo eh, dovaljal. Tako da v tem pogledu praksa Islandije ni v skladu s pravnim redom skupnosti. Glede ostalih vidikov nimam kaj dodati, schema za depozitnih vloge in te povezane vprašanje bodo bolj podrobno pregledana v pogajalskem procesu. Prvi korak tukaj pa je pregled usklajenosti zakonodaje vsekakor. Hvala lepa. Hvala. Bi poročevalec želel še kaj dodati, ima še kakšne dodatne opaske, sicer lahko končamo s to temo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala vsem kolegom, ki ste se odzvali. Začel bom s predlogom glede kompromisa 3 menim, da dokler pogajanja še niso v teku, lahko to točko zbrišemo, črtamo. Torej, in se potem besedilo glasi, da to ne bo obogrozilo pogajal, eh, po, pristopnih pogajanj z Islandijo. kajti to bi potem pravzaprav ta oddelek, ki sem pravkar prebral, bi postal pravzaprav zastarel z vidika naših časovnih načrtov, kajti dejansko je to postavljeno v širši kontekst. In to je pravzaprav bil odziv na čas, ko svet še ni povabil Islandije k pogajanjem. Tako da predlagam, da se ta del kompromisnega predloga tri črta. Kar zadeva vprašanj glede kitolova, sem po dolgem času vesel, da je bila ta konferenca sklicena v Agadiru. Sedaj pa m, mm, pri, predlagam, da počakamo na uh, rezultate te konference in potem na podlagi teh rezultatov zauzamemo stališče. Vsekakor imamo še nekaj časa pred plenarnim zasedanjem julija, da upoštevamo to vprašanje in vidike tega vprašanja. Vsekakor je to nekaj, kar bi lahko postalo pomembno, jaz pa sem bolj optimističen, eh, kar se tega tiče. Mislim, da ta hip ni smiselno spreminjati usmeritve tega poročila zaradi tega vprašanja, glede na to, da še ne vemo in ne moremo napovedati, kakšne bodo rezultati konference. Poleg tega bi odgovoril gospe Boskort, da se strinjam, da bi dejansko morali povezati vprašanja dostopa s pogoji, ki jih ta država izpolnjuje. Mislim, da je pravzaprav to etos dokumenta. Kar se tiče komentarjev v zvezi z 22. predlogom sprem gospoda Tanuka, mislim, da je zamisel tu ta, da bi se morali držati besedila, ki je predlagano v šestem odstavku stavku. Torej, da bi morala Islandija eh, ratificirati konvencijo o invalidih in konvencijo o zaščiti um, um, um, nacionalnih manjšin. In da tudi takšne države kot so Francija in Luksemburga tega še niso storili. Sam osebno se ne morem strinjati, da bi ta zadnji del stavka vključili. To je bilo moje stališče in žal ga ne morem spremeniti. Tako. To, kar pa se tiče drugih predlogov sprememb, ki jih je omenil gospod Tanek, se opračujem, ne gospod Tanek, sem uh, Kitolov že omenil in enaki komentarji se potem nanašajo tudi na predstavitev oziroma intervencijo gospoda Tanoka. Sì, eh, ricordo che il voto avrà luogo domani mattina e quindi. Glasovanje bo potekalo jutri zjutraj, tako da si predstavljam, da bo poročevalec še sfinaliziral te predloge sprememb s kolegi, o katerih smo pravkar govorili. Tako da lahko zaključimo to točko na dnevnem redu. Naslednja pa je umestni pregled Evropskega satelitskega radionavigacijskega sistema, ocena izvajanja, prihodni izzivi in načrtovanje financiranja. To mnenje je napisala gospa Kopa. Bilo je že obravnavano znotraj pododbora za varnost in obrambo. Predloženih je bilo deset predlogov sprememb, dva sta bila umaknjena in potem so jih eh, nadomestili uh, ustni predlogi sprem gospe Porčavke. Gospa Kopa, kar izvolite. Hvala lepa. Sedaj, ko smo pripravljali ta mestni pregled Evropskega satelitskega radionavicijskega sistema, smo se seveda tukaj predvsem eh, navezovali na Galilajo. Tukaj je pristojni odbor ITRE. To, kar bi želela povedati, je, da se je odbor odločil prilagoditi ta časovni načrt v luči dejstva, da, komis, da je obvestilo komisije prispelo dokaj pozno. Pravzaprav naj bi to obvestilo prijeli šele konec julija. Tako da tukaj sedaj vpraša, obravnamo vprašanja varnosti in vpliva sistema Galileo na mednarodne odnose glede na to, da ne verjamemo, da bodo verjetno sprejete velike spremembe do septembra, se lahko držimo predloga sekretarjata in jutri zjutraj potem lahko sprememo naše mnenje. Moramo povdariti pomen Galileja za neodvisnost eh, Evropske unije, hkrati pa moramo priznati tudi potrebo po sodelovanju z vsemi ostalimi eh, subjekti, ki delujejo na področju eh, Eh, vesoljske politike in vesoljske navigacije. Eh, kar zadeva vesoljsko komuniciranje, eh, tudi interoperabilnost sistemov, satelitskih sistemov je bistvenega pomena. Nažalost, veste, da po sprejetju Lizbonske pogodbe vesoljska politika je bila sicer okrepljena. In torej tudi vloga našega parlamenta, naša udeležba v eh, postopku odločanja. Torej pomembno je to, da povdarimo dejstvo, načelo, da Galileo eh, je civilni sistem s civilnim nadzorom, ne da bi pri tem eh, pozabili, da nekatere služb, storitve, recimo storitve, kar zadeva javno urejanje, so bistvenega pomena in to spada v, na področje tehnologije za dvojno uporabo. Poleg tega bi bilo koristno, da tudi. Eh, da tudi Afet izrazi svoje mnenje eh, za odbor ITRE, zato da bo imeli jasna eh, jasne stališča glede tega, da eh, vojaška uporaba ni dovoljena za Galilejo. Te kriterije je treba vključiti in to sem dejansko vključila v svoje mnenje. Mora biti jasno, da vsi uporabniki sistema morajo spoštovati mednarodno pravo. Um, ustanovna listina OZN in tudi načela, ki uh, eh, urejo našo unijo, kar zadeva zunanje politično delovanje. Uh, glede na to, da obstajajo sicer že določene tehnične možnosti za za a, sprožanje a, e, raket, ampak a, e, ne za a, e, vojaške namene. A, odbor in komisija, ki a, to a, dejansko ureja, mora določiti tehnična merila in a, nas mora pomiriti, kar zadeva a, pravila, ki jih je treba uresničevati za uporabo na ravni držav članic. Države članice po svoji eh, plati morajo dati svoj prispevek in potrebno je priznati občutljivost tega programa, bodi si kar zadeva izvoz tehnologije, ampak tudi za izredno pozornostjo za tiste materijale, ki so v okviru seznama vasenarskega sporazuma. Um, in ne na zadnje, mednarodni okvir je še vedno veljaven, zato smo za uh, boljšo kodifikacijo e, na področju vesoljske politike, zato da bomo okrepili naše skupne zaveze, zato da ne pride do militarizacije eh, E, militarizacije vesolja. Hkrati je treba tudi povdariti našo odgovornost, kar zadeva morebitne vesoljske odpadke in eh, predmete, ki lahko povzroč, povzročajo škodo. To je treba priznati, kar zadeva predloge sprememb. Čisto v redu, zahvaljujem se vsem kolegom za njihov doprinos. Predvsem se zahvaljujem gospema Gomez in Butikofer za sodelovanje, kar zadeva eh, dva ustna eh, predloga sprememb, ki jih ju bomo predstavili predstavili jutri na um, na preglasovanju. Zahvaljujem se gospe Butikofer, ki je sklenila, da vključi na to področje uh, Eh, gospod Butikofer, ki je sklenil torej, da vključi eh, tudi določene pomembne, pomembne vidike na to področje in eh, poleg tega seveda se ne bomo spuščali v dodatne podrobnosti, soglašam z vsemi predlogi sprememb. Seveda leti ne smejo biti neskladni z duhom mojega besedila in seveda se vam zahvaljujem za prispevke za izboljšanje besedila. Hvala lepa, gospa Kopa roupa. Zaprosila je za besedo gos, gospa Ljuzing. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem članica odbora za varnost in obrambo, zato se bom omejila na vojaške vidike. To sem povedala tudi že na seji odbora in gospe Kopi sem se zahvalila za njena močna prizadevanja, da bi dejansko ubesedila uravnoteženo, uh, uravnotežena predloge. Sicer gospa Kopa tukaj omenja zlasti civilni značaj projekta Galileja in se izraža proti vojaški rabi vesolja. Po drugi strani pa vseeno dopušča uporabo. Uh, Galileja za SV, SZVP in SVOP. In čeprav so sedaj ustni predlogi sprem gospe Kope in gospe Gomaš taki, da se mora ta vojaška raba izvajati v skladu z mednarodnim pravom in listino Evropske unije, to še vseeno ne govori nič o nevojaški rabi Galileja. Naša politična skupina Guja je proti vsakršni vojaški rabi Galileja, ne glede na to, kakšne okoliščine bi lahko to sprožile. Poleg tega se bi sedaj obrnila na kritično infrastrukturo Galileja. Gospa Kopa, vi ste na začetku omenjali in izpostavljali civilni značaj Galileja tudi potem uporabo Galileja za SZVP in s tem takoj ste izredno podprli tudi uporabo Galileja za kritično infrastrukturo. To po našem mnenju ne gre v prid demilitarizacije Galileja, teveč prav nasprotno. Gre v korist prav tega, kar vi. Uh, se ne, za, za, za kar se vi ne zazemate, torej to vrstnim uh, predlogom sprem ne moremo uh, pritrditi in za našo politično skupino je vojaška raba Galileja absolutni tabu. Potem pa še vprašanje gospoda Tržoja glede njegovega predloga spremembe številka 8. O tem sem dolgo časa razmišljala in pravzaprav ne, ne vem, kakšen je smisel tega predloga. Morda bi lahko to še pojasnili. Kaj ti? ne spreminja veliko vizavi osnovnega besedila, razen če je vaš pomen oziroma razlog za to predlog eh, spremembe tak, ki ga sedaj še ne dojemam. Zakaj bi želeli tukaj izuzeti splošno militarizacijo? To mi ni jasno. In o nemškem predlo, prevodu piše tega predloga spremembe, da je vesoljska politika oblikovana z miroljubnimi nameni in to, ta eh, obeseditev je potem najdena tudi v usni Usne predlogo so ime gospe Gomeš in gospe Kopa. Medtem, ko v angliškem tekstu uh, piše ne civilen, temveč miroljuben uh, ali tukaj sedaj gre za neko cepljenje, dlakocepstvo ali ima tukaj, kak, ali tukaj kakšen globli pomen. Hvala lepa. Lezing, Hvala lepa, gospa Ljuzing, sem pravilno izgovoril vaš primek predajam zdaj besedo gospodu Angura, ki so upam, da sem pravilno uh, izgovoril prijemek. Hvala lepa. Tudi jaz bi se rado osredotočil na to, kar je ravno kar povedala gospa Lezing. Naj povem naslednje. Če želimo biti iskreni, pošteni in tudi neposredni, potem moramo uporabljati Galilejo za miroljubne namene, tako kot je napisano v dveh eh, predlogih sprememb, o katerih se pogovarjamo. Potem eh, bi morali popolnoma spremeniti značaj Galileja. Galilejo je v glavnem vojaški sistem, ki ima tudi civilno rabo, ne pa nasprotno. Se pravi, da nekateri pravijo, da je Galileo nevojaški sistem, ki ima včasih vojaško uporabo. Ne, obratno. Kaj ti, potem, ko uh, se odločimo za vojaško uporabo, potem je ta vedno prevladujoča v resnici. Mm, moram reči, da uh, dejstvo, da četrti predlog spremembe, to je naredilo name velik vtis, torej ta predlog, ki govori o rabi Galileja za vojaške namene. Na podlagi eh, listine OZN in na podlagi eh, pogodbe eh, o Evropski uniji je videti kot, da eh, omejujemo negativne posledice vojaške uporabe Galileja, ampak katerakoli uporaba vsekakor temelji na določenih sklepih in je izpod ravni sklepov OZN-ja in pogodbe. Bodi si, da gre za katerokoli sredstvo za katerokoli orodje, vsaka ali sile, vsekakor to se, vse to se mora podvreči te, tem eh, dokumentom. Torej tukaj nismo zapisali ničesar novega. In eh, še nekaj. Vojaško sodelovanje med članicami Unije in na ravni Unije ni tako zelo napredovalo. Mislim, da z uporabo to vrst trenutnih tehnologij, kot je Galileo, eh, se usiljuje potreba po določenih pravilih, o katerih nismo nikoli razpravljali in nikoli sklepali. Najpomembnejše pa je to, da gremo v smer militarizacije vesolja in to sploh ni spremljivo. Hvala. Zaprosila je za besedo gospa Ninski. Izvolite. Благодарим на Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам да поздравя също господин. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi kolegi in kolegice, tudi jaz bi želela čestitati gospe Kopi za njeno delo. Uložili smo deset pisnih predlogov sprememb, še dva ustna in podpiramo predloge sprememb glede točke 4. Točka 4 označuje splošne značilnosti Galileja, da je to civilni inštrument izpostavljen civilnemu nadzoru in da mora biti vsaka oblika uporabe tega sistema v skladu z mednarodnim pravom. Skratka, to ne omenja in ne izključuje vojaške rabe uh, storitev Galileja. Zato sta bila sedaj predložena ustavljena ustna predloga. Prvi ustni predlog spremembe pravi, da vojaške rabe ne moremo izključiti, ta drugi ustni pa, da je soglasje Evropskega parlamenta predpogoj za to, da se dovoli vojaška raba Galileja in da se to lahko potem le v tem primeru uporablja v kontekstu uh, skupne zunanje varnostne politike. Komisija se potem mora tudi ustrezno posvetovati z Evropskim parlamentom. Mi torej podpiramo peti predlog spremembe gospoda Galerja k točki sedem. Galilejo mora biti na voljo tudi uh, Eh, za operacije za klicno upravljanje in izvajanje določb o solidarnosti v EU in o medsebojni pomoči. Galila mora biti podvržen nadzoru in biti mora podvržen sodelovanju med Evropsko komisijo, parlamentom in eh, Evropske enote oziroma komisije za obrambo. Potem 8.9. tukaj povdarjamo, da je bil ta Galilejo vzpostavljen za miroljubne namene in da pod nobenim pogojem ne sme prispevati k splošnemu obroževanju vesolja. Poleg tega je treba vzpostaviti evropske zmogljivosti in čim več informacij o tem, kaj se dogaja v vesolju. Te informacije mora dobiti boljše. Podpiramo tudi vse dodatne dejavnosti Evropske eh, agencije za vesolje in obrambo. Hvala lepa. Kratek odgovor kolege Danžana, gospe Lözing. Izvolite. Euh, Naj se navežem na to, kar je bilo pravkar rečeno. Prav, prav previdni moramo biti, kakšne besede uporabljamo. Uporaba Galileja. za evropsko varnost in obramno politiko. To ni isto kot demilitarizacija. To vključuje seveda tudi civilne misije in civilno osebje v večjem delu primerov, večji, v, v, v večini primerov. Torej, Galilejo potrebujemo za te misije in kot vemo, smo sedaj naročali storitve pri ameriških eh, sistemih. Zdaj pa potrebujemo naše lasne zmogljivosti, da bi zagotovili svojo verodostojnost. Vendar pa s tem še ne govorimo, da militariziramo eh, vesolje. Kar zadeva osmi predlog smembe, ne dojemam sedaj, kaj je, bilo, kaj je bil problem pri različnih jezikovnih verzijah. Tako da. Eh, tukaj hočemo samo povedati, da je bila evropska vesoljska politika oblikovana z miroljubnimi nameni in da je bilo to pravzaprav načelo vse od vzpostavitve te politike. To. V redu. Sicer gospa Gomeš bi želela odgovoriti tudi komu, eh, pravzaprav eh, ni zdaj sem nekako se zmedel. Čemen. Gospod predsedujoči, rada bi se le pridružila tistim, ki so se zahvalili kolegici Kopi za dobro delo, ki ga je upravila. In rada bi se ji še zlasti zahvalila za to, da je sprejela predlog sprema, ki sem ga predložila. Sem oseba, ki je izpostavila dejstvo, da moramo priznati, da obstaja morebitna vojaška raba Galileja. Mislim, da je to pomembno. In povsem se strinjam z gospodom Danžonom, da to še ne pomeni, da se zauzemamo za militarizacijo česar koli. Seveda imamo operacije skupno varnostno in zunanjo politiko v okviru skupne politike. In ta politika ima tako civilni kot tudi vojaški, morbitni vojaški vidik ali, oziroma naravo. Vendar pa vse to deluje v skladu z listino OZN. Ne morem si predstavljati kakršnekoli uh, operacije, ki bi bila izvajanja pod SZVP, ki ne bi bila v skladu z mednarodnim pravom. Tako da se posem strinjam s tem, kar je povedala kolegica Kopa. Prav tako se celo strinjam s predlogom spremembe gospoda Butikoferja, namreč, da naj bi izpostavili, da je potrebno soglasje Evropskega parlamenta za vojaško rabo Galileja. Mislim, da je to modro, dobro. Nekakor pa ne smemo biti idioti oziroma neumni in se pretvarjati, da vojaške rabe ni. Rada bi vas spomnila, da je Galilejo, ko je bil postavljen, dejansko nekako skrival to morebitno vojaško rabo. Razlogi za to so bili v konfliktni naravi odnosov z ZDA v tistem času. Lani, ko smo potem, mislim, da je Evropski parlament potem pomagal najti rešito za vprašanje financiranja Galileja, takrat smo potem izpostavili, da so te rabe dejansko tam, da dejansko obstajajo in da tukaj ne smemo biti skromno in pa da je potrebno zagotoviti sredstva skupnosti za Galilejo. In strinjam se z gospodom Denžanom, če smo naivni in če zavračamo morebitno vojaško rabo Galileja, potem našim vojskam pravimo, da se mora še naprej zanašati na ameriški GPS. To je neumno. Prav smešno, ne moramo dopuščati, da bi Evropa bila odvisna od nekoga drugega pri vojaških in civilnih zmogljivostih, ki so dejansko osnovna podlaga za našo varnost, kot tudi za globalno varnost. Hvala. Kolega Lezing, šu. Kolegica Lezing, želite spregovoriti? Ja, Opazila sem, da smo tukaj vseeno različnih mnen in da je različno ocenjujem od različne stvari, ampak pravzaprav doslej nisem dvomila o svojih kognitivnih sposobnostih, če je vedno jasno zapisano, če se širijo zmogljivosti, ki smo jih tukaj jasno omenili, če se te zmogljivosti lahko rabijo vojaške namene, potem hkrati ne moremo trditi, da to ne privaja do militarizacije. Saj ne moremo meniti, da so naši državljani neumni. Jasno mora povedati, kaj želimo in potem moramo to uh, argumentirati tudi z ustreznimi besedami, tako da potem lahko ljudje v državah od, vse odločijo, ali si to želijo ali ne. Zato vas dejansko izredno prosim. In še nekaj bi omenila, gospod Dožon. Namreč, vi ste uporabili izraz civil oziroma niste ga uporabili vaši predlogi sprememb, tako kot ste ga uporabili sedaj tukaj. In po logiki številnih ljudi v Evropski uniji obstajajo pomisleki, da lahko ustvarja nekdo mir s pomočjo orožja. Zato dejansko želim, da se razlikuje med besedicami peaceful, miroljuben in civilen, civil. In seveda spoštujem vaše mnenje, če vidite stvari drugače, ampak prosim vas dejansko, da ste iskreni. Hvala. Allora, per concludere. Naj zaključimo. Evropska komisija bo spregovorila z gospodom Flamonom. Eh, prosim komisijo, da je čim bolj kratka, na to pa za splošne zaključke bom predal besedo gospe Kopi. Merci,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 razvije svoje zmogljivosti v okviru SZVP SVP. In mogoče bi dopisali, da naj bi se Galileo lahko uporabljal tudi v namene misij SVOP. Skupne aktivnosti v okviru SVOP, mogoče bi bila to formulacija, ki bi jo raje uporabili. To je kanal, ki ga lahko uporabimo v prihodnje. Naj spomnimo, da bo tudi komisija kmalo objavila predlog za sklep Evropskega parlamenta sveta glede pravil, ki urejajo dostop. To bo splošni okvir, ki bo potem v obliki neke skupne aktivnosti, skupnega ukrepa ugledal luč dneva. Prvotna formulacija četrtega odstavka bi nam bila ljubša, ampak zaenkrat toliko. Hvala. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem kolegom za pripombe. Očitno je, <clears throat> da kolegi iz eh, skupine GUE imajo popolnoma drugačno stališče v primerjavi z našim. Cilj Galileja mora biti po mojem mnenju to, da zagotovimo samostojnost in neodvisnost Unije. In sicer tako, da ohranimo eh, sicer tudi politični značaj. In sicer eh, za podporo evropskim misijam Predlog eh, skupine GUE pa eh, trdi naslednje. Evropska misija, naprimer Atalanta v Somaliji, mora popolnoma temeljiti na GPS-u, torej na ameriškem sistemu, ampak eh, nihče ni tako zelo naiven v tej sredi, če sprejmemo da imamo mise, misije SVOP-ja v okviru tudi eh, sistema Galileo, potem se moramo popolnoma oddaljiti od ameriškega sistema, eh, ki bi vsekakor nas lahko pustil na cedilu v katerem koli trenutku. Stvari so torej očitne in zato ustrajamo na našem stališču. Na zadnje naj spregovorimo o petem predlogu spremembe, ki ga je predložil gospod Galar. Na začetku sem mislila, da bom lahko to podprla, to da potem naknadno, ko sem se pogovarjala tudi s komisijo, ampak tudi z ostalimi spoštovani kolegi, moram reči, da menim, da ta razprava bi eh, bila smiselna, ko bi eh, predhodno načrtovali določena merila, naprimer vojaška uporaba Galileja. Z tega zornega kota ta predlog spremembe eh, se ne vključuje v duha mojega besedila in torej tega predloga ne moram podpreti. Hvala. Hvala lepa. Naj vas opozorim, da bomo o tem glasovali jutri. Poročevalka bo, se bo torej postavila v stik eh, s kolegi za eh, pripravo nekega skupnega besedila. Naslednja točka na dnevnem redu je pogajanje sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Naj vas opozorim da leta 2009 je Evropska unija sprejela sporni interim trade agreement s Turkmenistanom. To je bil torej delni sporazum, ki pokriva v glavnem trgovinske zmenjave s to državo. Ta sporazum je sporen, ker Turkmenistan ima negativne, eh, negativne pač, eh, izkušnje na področju spoštovanja človekovih pravic. Tukaj pa gre zdaj za podpis sporazuma o partnerstvu partnerstvu in sodelovanju, torej nekoliko širše razteznosti, ki vključuje tudi pomembne politične vidika. Zadnje razmišljanje. Svet Evropske unije bi želel skleniti ta partnerski sporazum s Turkmenistanom najhitreje, čim hitreje. In namreč doslej eh, pogodbeni odnosi z uh, med Evropsko unijo in eh, Srednjo Azijo segajo nazaj v obdobje Sovjetske zveze, se pravi, da je potrebno posodobiti splošni okvir. Zato ne mudoma predajam besedo uh, gospe uh, eh, Nikolaji, ki je poročevalka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, najprej Hvala, da ste na koncu omenili tudi stvari, ki jih podpiram. Zagotovo podpiram to, da moramo poznati dejstva in vedeti moramo, kakšno je stanje v Turkmenistanu. Potrebna pa je tudi izmenjava mnen. Pred dvema tednoma sem imela priložnost obiskati Turkmenistan. skupaj s kolegi smo morali priznati, da je naša krivda, da so bile informacije, ki, so, ki smo jih imeli, nezadostne. Turkmenistan ni več tisti Turkmenistan iz preteklosti, ki podaja negativno sliko v zvezi s človekovimi pravicami. Turkmenistan se zdaj modernizira. In zdaj imamo opravka s čisto drugačno kulturo kot prej. Tudi ambasadori iz naših držav so se sestali z nami, sestali smo se s strokovnjaki Združenih narodov, in z drugimi visokimi predstavniki in dostojanstveniki, s podpredsednikom parlamenta. Vsi, s katerimi smo se sestali, so se zelo zanimali za sklenitev sporazuma o sodelovanju z Evropsko unijo. No, naj se dotaknem še človekovih pravic. Nobena mednarodna organizacija ni v zadnjih dveh letih poročala o resnih kršitvah človekovih pravic v Turkmenistanu. In če pride do kršitev, gre za posledice stvari, ki so povezane s slabim ravnanjem zaposlenimi. Govorimo o policiji in pravosodju. Obstaja korupcija. Obe inštituciji oziroma obe veji oblasti sta podkupljivi in lahko pride do kršitev oziroma prihaja do kršitev človekovih pravic posameznikov. Javno mnenje je bilo seznanjeno z njimi in to so bili pravi škandali. Povedati pa moram, da se Turkmenistan zaveda, da je treba priti do rešitve, in da je treba spoštovati mednarodne standarde v zvezi s človekovimi pravicami. Imajo tudi inštitut za demokracijo in človekove pravice. Ratificirali so 16 konvencij Združenih narodov povezanih z diskriminacijo, pravicami žensk in tako naprej. Evropska unija trenutno ima visoko prisotnost in financira številne projekte v Turkmenistanu. In sicer v okviru Evropske hiše. Tokrat se je prvi zgodilo, da ima prebivalstvo priložnost razumeti evropske demokratične strukture. Evropska hiša je namenjena temu in deluje z namenom obveščati državljane o spoštovanju človekovih pravic tudi v Turkmenistanu. Gre pa tudi za posredovanje evropskega znanja in veščin in vsega, kar potrebuje Turkmenistan. Veliko nemških in britanskih podjetij podpira pripravo zakonodaje o človekovih pravicah eh, civilnega zakonika in To je pripeljalo do priprave relevantne zakonodaje in standardov. Predsedniške volitve so potekale nedavno in voditelj je zelo pomemben v skladu z azijsko tradicijo. Nedavno pa je bila oblikovana še druga stranka, kmečka ali agrarna stranka, ki bo, kar bo pripeljalo do večstrankarske situacije v Turkmenistanu. Glede gospodarskega stanja, moram reči, da je pristop vlade zelo zanimiv, zlasti v luči sedanje globalne krize, ki smo ji priča. Obstaja socialna pogodba med političnimi voditelji in izvoljenimi člani ustava, ki jo imajo, je evropska po svoji naravi in ustavni standardi so podobni našim. Ta pristop, ta demokratična filozofija je posledica socialne pogodbe, po kateri mora država zagotoviti prost dostop, brezplačen dostop do vode, plina, In vsak, ki ima avtomobil ali vozilo, dobi 100 litrov goriva na mesec. To se zagotovi država v okviru te socialne pogodbe. Zaradi tega prebivalstvo in državljani ki imajo zdaj že v vsakem gospodinstvu skoraj televizijo, spremljajo medije, pa čeprav ne moremo reči, reči da so mediji svobodni, nadzoruje jih država in zato ne morejo razpravljati o državnih zadevah v medijih. 是。 Obstajajo pa tudi projektu, projekti BBC-ja, ki želijo demokratizirati situacijo. Še ena stvar, ki je povezana s eh, človeškimi viri. Obstaja le malo univerz v Turkmenistanu, veliko jih je usmerjenih po sovjetskem, k sovjetskemu sistemu, obstaja le malo sodelovanja z evropskimi univerzami, ampak obstaja velik interes za partnerstvo z drugimi univerzami in da bi tako ljudi lahko bolje izobrazili. Mislim, da bo trajnostni dialog pravzaprav tukaj bistvenega pomena. Ne le, da se zanimamo za energijo, temveč nas zanima tudi, da bi se dosegli tam določeni demokratični standardi. In zelo odprta sem za vaše priporočila in predloge s tem zvezo, kajti moje mnenje je, da lahko najdemo neko uh, rešitev, s katero bo potem to poročilo uh, oblikovano v tem duhu, ki bo ustrezal nam vsem in ki ga zahtevamo vsi mi. Tako da to je zelo široka tema in upam, da boste imeli veliko tudi pripomniti k njej. Zahvaljujem se vam za vaš povzetek. Imam zelo dolg seznam prijav k besedi in eh, torej vas želim opozoriti na to, da gre za prvo obravnavo brez besedila, se pravi, da bo eh, na vrsti še druga razprava na podlagi napisanega eh, pisnega besedila, kar nam bo omogočilo, da izrazimo bolje vsa naša mnenja. Naj tudi dodam, da imamo še eno točko na dnevnem redu, ki je zanimiva, to je poročilo skupne delegacije misije na Bližnji vzhod in eh, torej bi prosil, eh, koga želi eh, spregovoriti, da omeji svoj prispevek na eno minuto, kajti drugače bomo pretirano zamujali in ne bomo imeli več na voljo službe tolmačenja. Začenja Kilnisen, na to pa kolegica Lözing. Izvolite. Mikro. Oui, excusez-moi je suis également membre de la sous Hvala lepa, no, se opravičujem, sem tudi članica pododbora za človekove pravice in nisem se sestala s temi višjimi dostojanstveniki, ampak sestala sem se s predstavniki nevladnih organizacij in to večkrat. Gospa Nikolaj, ne morem podpreti vaših besed o človekovih pravic, niti malo ne. Ta režim je model v skladu z azijsko tradicijo in filozofijo. Ampak če ne bi bilo tragično, bi bilo celo zabavno. Ampak žal je situacija v zvezi s človekovimi pravicami in svoboščinami katastrofalna. Zato se moramo vedno znova vračati na to. Nikako se ne morem strinjati s tem, kar ste povedali v zvezi s situacijo o človekovih pravicah v Turkmenistanu. Po mojem mnenju gre za represivni sistem, enega najbolj represivnih In zato potrebujemo izraze dobre volje v dokumentu. Vseeno pa moramo izpostaviti dejansko stanje v besedilu in se ne pretvarjati. Z njimi je treba priti do dogovora v zvezi z eh, nabukom. To vsi vemo in zato moramo to vedeti. Ja, Hvala lepa. Najprej bi se navezala glede imen. Vi ste voje ime sicer dobro izgovorili, ampak imenovali ste me gospod, ne gospa, tudi druge uh, kolegice tukaj ste najprej nagovorili z gospod, rada bi vas le opozorila, da vzamete na znanje, da so med tem postan, poslanke tudi že ženskega spola. Morda boste lahko potem moške kolege nagovorili z gospod, to bi bilo zabavno. Uh, Pridružujem se mnenju gospe Nilsen, tudi moje informacije niso take, da bi se situacija z vidika človekih pravic v Turkmenistanu dejansko kaj izboljševala. Prav tako je bilo rečeno, da še vedno obstaja veliko korupcije in še nekaj bi zelo jasno hotela povedati. Zelo jasno je bilo rečeno, da ni tam svobode tiska. Če se spomnim na uh, parlamentarno sejo, kjer so govorili o Venezueli, bi bil to. Uh, najhujša država na svetu in tam so vse čas ustrajali, kako mizeren je vidik svobode tiska tam in tudi tu je enako. Um, tukaj ne vidim, kakšen interes Evropske unije, da sedaj sklepamo ta sporazum, komu ta koristi, če si samo pogledamo uh, zemljevid. Prva stvar me torej bega, komu to služi. Veliko smo govorili o dobavah plina in sedaj sem izvedela, da v naslednjih desetih, petnajstih letih ne more priti do nekih dobav plina v Evropsko unijo. Prav tako velja, da Kitajska, Rusija in Iran so sklenili s Turkmenistanom pogodbe o tem. Morda so torej v, v spredju tega sporozuma geostrateški razlogi. In še potem, če si pogledamo enkrat še zemljevice, potem znova zastavlja vprašanje, kajti Turkmenistan meji na različna konfliktna območja in ne vem, ali bomo potem sklepali tudi uh, tukaj. Po, um, sporazume o vračanju beguncev, ali je to tudi nekaj, kar mi načrtujemo? E, e- Naj se izognem neprijetni razpravi, ampak jaz v italijanščini sem vas imenoval honorevole lezing, kar je lahko ženskega oziroma moškega spola in torej eh, v italijanščini beseda onorevole je eh, velja tako za ženske kot za moške brez eh, vsakršne spremembe in torej pri vas je pa očitno, da ste eh, ženska, ne pa moški, se vsekakor oproščam za morebitne nesporazume. Naslednji na vrsti. Hvala lepa. Za besedo, gospod predsedujoči my italian is poor enough so i continue in polish uh, nadaljeval bom v polščini apeluje do tega abyśmy mówili hvala lepa presenečen sem da ste nas prosili da naj se omejimo v svojih prispevkih kot prvo ta razprava bi se morala začeti že pred 90 minutami in jaz sem čakal na njo tukaj sedim potrpežljivo. Prejšnji govorniki v prejšnjih razpravah pa niso bili opomnjeni. Kot poročevalec v senci za socialiste bi se želel opredeliti do tega vprašanja v daljšem času kot v eni minuti. To je široka tema in ne zadeva samo Turkmenistana. Pogledal sem si vse dokumente, vse politike, ki jih je pripravila Evropska unija v zadnjem času do te države. In vsi govorijo o politiki Evropske unije do centralne Azije. In kot to je prva stvar, na katero vas želim opozoriti. In ne moramo govoriti, o strategiji Evropske unije do neke regije, v kateri je nedavno umrlo 214 ljudi v Kyrgyzstanu, Kyrgyziji. Turkmenistan pa je tam zraven. Zato da vas pozivam, da ko se vračamo na to točko, ko bomo imeli pred seboj osnutek poročila, je pomembno, da slišimo celo, celotno oceno stanja v Turkmenistanu, ki naj jo poda komisija in druge zadevne inštitucije. V tem delu sveta prihaja do dramatičnih sprememb. Po naših izkušnjah, kot člani tega odbora, vemo, da so spremembe pozitivne, če le obstaja volja po spremembi situacije strani političnih vodij v državi. Gre za postsovjetsko azijsko državo, v kateri prihaja do velikih sprememb. Ocenjevanje te države na črno-beli način ni na mestu. Mislim, da moramo najti točke, po katerih bo Evropska unija lahko podprla pozitivne spremembe. Zato menim, da če sedanje oblasti govorijo o uvedbi neke vrste pluralizma, je bolje, da ne govorijo o političnem pluralizmu. Če želijo podpisati konvencijo Združenih narodov, je bolje, da naredijo vsaj to, bolje nekaj kot nič. Z drugimi besedami jasno moramo razmejiti področja, kjer bo naša podpora smiselna. Zato bi si želel, da se še vrnemo na to točko, tako da bo razprava ustrezna. Pripraviti je treba dokumente za podlago za razpravo in ne smemo čakati še nadaljnih šest mesecev za dokončanje tega. Hvala. Kolega Šimanski. Ma, kolega Šimanski azija centralna pięć republik azji centralnej Hvala lepa. Pet republik v centralni Aziji niso vodilne, ko gre za zaščito človekovih pravic in to ni nič novega. Zastaviti moramo stroge pogoje in zahteve Če ne, lahko kar pozabimo na celo vprašanje približevanja Evropske unije, kajti nobena od teh držav ne bo mogla izpolniti teh zahtev v bližnji prihodnosti. To je zelo pomembno področje za Evropsko unijo in mi moramo narediti izpit, ko gre za mednarodno prisotnost. Na tem področju je ruski vpliv zelo močan in Zato je za nas toliko teže razvijati gospodarske odnose. Pogledati si moramo tudi medije in demokratični pluralizem. Vprašati se moramo, ali razvoj socialnih, političnih in gospodarskih odnosov med Evropsko unijo in Centralno Azijo pomaga pri prenosu naših vrednot tja ali obstaja kaj ovir za to? Mislim, da razvoj proste trgovine s tem delom sveta lahko pomaga tudi področju spoštovanja človekovih pravic, pa tudi razvoja podeželja. Zato pozdravljam pobudu, pobudo poročevalke, saj mislim, da moramo imeti ta realistični pristop. Hvala. Gospa Gomeš, izvolite. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Ja, mislim, da moramo res videti besedilo in delati na podlagi dokumenta. Tako da na tej stopni lahko rečem samo, da se ne strinjam za izjemno pozitivno oceno naše kolegice, poročevalke. Čeprav razumem, da je po obisku lahko dobila drugačen vtis. Ampak dobro obveščeni viri nam pravijo, da ne glede na to, kako pomembno je energetsko področje, ne moramo zatiskati oči pred kršenjem človekovih pravic in nedemokratičnostjo Turkmenistana. Ne strinjam se tudi s tem, da je enopartijski sistem v dobri azijski tradiciji. Verjetno je to v slabi evropski tradiciji, zlasti ko gre za države, kot je moja država, ki je živela pod diktatorskim režimom Salazarja ali v Španiji, kjer je bil Franco, ali vzhodna Evropa v časih Sovjetske zveze. Ne morem si zamisliti, da lahko govorimo o dobri azijski tradiciji, ko imamo države kot Indijo in Indonezija, ki pa so demokratične države in so zelo azijske. Tako da mislim, da moramo počakati na dokument. Hvala. Kolega Gomes. Hvala lepa, gospa Gomes. In zdaj čisto kratek eh, zaključek eh, za gospod Nikolaj. Hvala lepa. Ja, vsekakor se bom odzvala na gospo Gomeš. Vsekakor se treba boriti proti totalitarizmu. Vsekakor ni to vprašanje, ki bi bilo kakorkoli povezano z enostranskim sistemom, enostrankarskim sistemom po azijskem načinu. Temveč gre tukaj za različne politične in zgodovinske opcije, ki jih ima neka država. Odnosi do Afganistana. Ja, vsekakor je tukaj Turkmenistan dejavnik uh, za stabilnost ko gre za konflikt v Afganistanu, vlada, ki jo vodi gospod Karzaj, je deležna podpore, ima, deležni so brezplačne dobav plina iz Turkmenistana in tudi sicer podpirajo vlado gospoda Karzaja. Ali smo tukaj optimisti in ali pesimisti, mislim, da tukaj ne moramo gledati stvari le črno-belo. In zato bi tukaj odgovorila na vprašanje o človekovih pravicah. Obstajajo dobro obveščeni viri, ki omenjajo dva in preizkujajo dva um, zapornika v afganskih zaporih, gre za dobro obveščene kroge in mislim, da smo že večkrat dobili napačne informacije iz teh držav. Redno moramo pregledati, od koga prejemamo določene informacije, imamo različne veleposlanike, veleposlaništva. Zelo previdno moramo resnično pretehtati in preveriti, kaj se v neki državi dogaja mislim, da moramo biti tukaj realistični, kajti če bomo vedno znova obsojali to, kar se nam zdi negativno, uh, In seveda vedno bodo negativne stvari, vedno bodo stvari, ki jih bomo lahko kritizirali, potem si lahko zastavimo vprašanje, ali ne bomo s tem nekako postali uh, tis, uh, so, so storilci tistih, ki prav tako kršijo te človekove pravice. Hvala lepa, zahvaljujemo se gospe poročevalki in prihajamo na zadnjo točko. Poročilo skupno delegacije odbora za zunanje zadeve, odbora za razvoj in odbora za proračun na Bližnji vzhod. In postopkovno vprašanje v zvezi s to točko. Izvolite. Želel sem eh, zaprositi predsedujočega, naj eh, trenutno eh, predstavimo to razpravo. Vese namreč, da ta delegacija je um, doživela nekoliko težav pri sestavi in tudi pri pripravi programa. Prišlo je do nekoliko polemike okrog tega, ki bi se jim morda lahko izognili, ampak nažalost je prišlo do teh polemik in te polemike so povzročili v glavnem stališča predsednika tega odbora. Seveda, vsak lahko ima svoje poglede in jih lahko uh, zagovarja na vsak način ob vseh priložnostih, ampak mislim, da uh, iz spoštovanja do uh, odbora in do delegacije, ki je obiskala palestinska ozemlja na Bližnjem vzhodu, da vse to tirja, da se razprava razvija o prisotnosti predsednika odbora Afet Albertinija in torej zaprosimo za njegovo prisotnost danes oziroma jutri, zato da bomo lahko mirno razpravljali o izidih te misije. Hvala lepa. Thank you na isto temo eh, je zaprosil za besedo gospod Viginin. Gospa Viginin, ali želite spregovoriti v zvezi s to točko? Prosim, gospod Viginin. Ja, še enkrat postopkovno. Če dodam temu, kar je rekel gospod Panceri, samo deset minut nam je še ostalo. Ta obisk je bil zelo pomemben in poleg tega je prišlo do razvoja dogodkov po obisku. Zato moramo bolj podrobno razpravljati o tem, kaj se je zgodilo v tem parlamentu, kakšni sklepi so lahko posledica tega obiska in mogoče lahko razpravo preložimo na kasneje, danes, popovdne mogoče. Tudi vi, gospod Vajgel, v zvezi s to točko. Želel bi podpreti ta predlog. Mislim, da bi bilo res škoda, če ne bi uporabili tega obiska in poročila za bolj poglobljeno razpravo o dogodkih, do katerih je prišlo predmet in po obisku delegacije na Bližnji vzhod. Hvala. Sempre sullo stesso argomento. Na isto temo želite spregovoriti, izvolite. Euh, ja, seveda. Želela sem samo podpreti to, kar je bilo rečeno. Bila sem članica delegacije, ki je šla v Gazo. Uh, in želela bi, da o tem govorimo kasneje. Kmalu bo čas za kosilo in mislim, da mora biti prisoten tudi predsednik Afeta pri teh razpravah, torej kasneje mogoče. Tem prešlo ste še argumento? Pre. Izvolite. Naj samo dodam, da se močno strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Predsedujoči mora biti tukaj in o tem moramo razpravljati z njim. In še drugo, praktična zadeva, če bi lahko to prestavili na jutri do povdne, na sredino do povdneva ali proti koncu do povdneva, bi bilo meni še ljubše na mesto danes popovdne. Tako da me zanima, kaj kolegi pravijo na ta predlog. Hvala. Nihče drug ne, ne želi spregovoriti v zvezi s to točko na dnevnem redu. Dobro, potem Moj odgovor je naslednji, torej na dveh ravneh ga bom podal. Prvi odgovor je naslednji. Eh, je konkretno nemogoče opraviti uh, torej, uh, ta razgovor uh, razen morda julija ali ob nekem izrednem zasednju, kajti naši roki so že, z, že zelo uh, nabiti in torej to je tehnično razmišljanje, ki ga pre, prepuščamo pred prisotnim v odboru. Kar pa zadeva prisotnost predsednika Albertinja, naj povem, da po mojem mnenju poročilo tako pomembni misiji se lahko opravi ne glede na to, kdo predseduje. Torej, poročilo je namenjeno kolegom v odboru, poročilo je bolj ali, lahko bolj ali manj izčrpno in mora eh, načeloma in tudi z institucionalnega vidika presegati fizično osebo, ki v tistem trenutku predseduje odboru, v trenutku, ko prihaja do. A, eh, tega poročila. Naj bo torej gospod Albertini ali jaz sam ali kdo drug od podpredsednikov, mislim, da to vprašanje ne bi smelo biti relevantno glede na podajanje dogodkov, kajti ponavljam, poročanje poteka v korist kolegov, ki sestavljajo odbor, ne pa v korist predsednika ali predsedujočega. Torej, saj to je moje mnenje, zavračam stališče, ki ga je e, izrazil kolega Panceri. Eh, potem seveda preostaja še eh, eh, vprašanje v zvezi s tem, da poročilo, če ne danes, bi lahko izvedli šele julija oziroma ob izredni priložnosti, ob izredni seji, za katero bi se morali dogovoriti skupno vsi mi in v sodelovanju s sekretarjatom. Zaprosil je za besedo kolega Krajs Dörfle. Hvala lepa, tudi jaz sem bil člen, član te delegacije in reči moram, da imamo seje ali pa izredne seje o najrazličnejših temah. Izrael je tudi zaradi dogodkov v zadnjih dneh in tudi zaradi dejstva, da je nemški minister uh, za razvojno politiko prav tako ni smel uh, priti v gazo, pripotovati gazo, vsekakor v ospredju naših pozornosti. Imamo tukaj tri odbore, ki so bili zastopati, ni šlo tukaj za majhno delegacijo, visoki predstavniki so bili v tej delegaciji in vsekakor je primerno, da je razprava organizirana v primernem času. In čeprav gospod Albertinja fizično tukaj ne more biti, je vseeno član odbora in reči moram, da njegovo pismo pred to delegacijo ni bilo prav veliko pomoč. In mi, in lahko bi morda vsekakor se naučil kaj od te razprave in kot Nemec, eh, ki mu je pravzaprav vrst, na nek način podvržen, eh, moram povedati, da nam je pravzaprav nekako eh, zakuhal grdo kašo privedel je do hujših razdorov, kot smo jih imeli. Zato je pomembno, da je prisoten tukaj. Bodi si imamo izredno sejo v Štrasburgu ali pa ponedeljek zvečer. Vsekakor je dobro, če bi tukaj imeli tudi člane iz drugih odborov, da jih povabimo k tej uh, razpravi, kajti moramo imeti celotno sliko o tej delegaciji. Tega ni mogoče storiti v petih, desetih minutah. To ne bo uh, odgovarjalo interesom ne palestincev, ne, uh, ne uh, izraelcev in tudi ni učiteljstva čast naši visoki hiši. Hvala prosil je za besedo še enkrat gospod Panceri, dejansko s tem izčrpujemo čas, ki ga imamo na razpolago skozi to predhodno razpravo. Ja, eh, postopkovno vprašanje. Eh, seveda, eh, vi ne morete enostavno se izreči o tem, ali je ustrezno, da Albertinija ni v dvorani oziroma da je na vzoču. O tem mora sklepati sam Albertini. Vsekakor, poročanje o tako pomembni misiji komisiji mora potekati o prisotnosti njegovega predsednika. Potem on sam bo lahko odločil, ali se lahko temu umakne ali ne. Ampak mi ne moramo o tem odločati, ali, naj, ali naj bo on navzoč ali ne. Zade, kar zadeva pa rok, mislim, da bi lahko enostavno sklicali uh, prihodnji teden uh, eno sejo, ki bi trajala recimo eno uro, zato da razpravljamo o zaključkih eh, misije. In uh, mislim, da to ni posebej težavno. Hvala. Altri interventi? C'è che drugo zvezi sto tema? Signor Weigel. Weigel, izvolite. Eh, spoštovani gospod predsedujoči, jaz bi eh, želel reči, da predlog, da bi bil prisoten gospod Albertini, najbrž ni izključen predlog in niti, mogoče niti najbolj pomemben predlog pri tem, da se poročilo obravnava na ustrezen način, ob ustrezni prisotnosti članov odbora tudi drugih odborov če to želijo eh, tisto kar je prioritetno je problem sam. Eh, problem sam je takšen da zahteva prioritetno obravnavo v tem odboru izpadli bi smešno če bi se o tako resnih vprašanjih pogovarjali na koncu nekega termina ko smo vsi pravzaprav že eh, z eno nogo na nekih drugih sestankih in rajši sprejmem vaš predlog gospod predsedujoči da opravimo to razpravo pač v nekem drugem primernem terminu ampak nikar ne blamirajmo tega odbora s tem da bomo že ponovno neko zelo sporno odločitev sprejeli eh, po tistem ko smo se zblamirali s stališčem predsednika odbora pred odhodom delegacije na bližnji vzhod. opravljajmo svoje delo resno in vsebinsko. Hvala lepa. Allora, sotto un profilo pratico. S praktičnega vidika smo izčrpali čas za današnjo sejo, se pravi, da sploh nimamo možnosti, da bi danes uh, razvili to poročilo. In uh, iz demokratičnih uh, načel, glede na to, da, je, da so člani odbora suvereni in glede na to, da so se člani izrazili, že bi vas zaprosil, da se še enkrat izrazite za ali proti uh, preložitvi uh, razprave na to temo in sicer na datum, ki ga bomo določili soglasno tudi s se sekretarjem sekretarjatom. Torej, mimo ostalih razmišljanj, v zvezi s katerimi ne soglašam s pancerjem, torej mimo eh, osebe, ki fizično predseduje eh, seji, seji je vsekakor eh, veljavna Albertini ali brez Albertini, je vsekakor mimo tega mnenja, ki je vsekakor vredno vsakega špostovanja, s katerim pa ne soglašam, vsekakor pa so navzoči suvereni in torej jaz zaprosim, da se izrazite za to, da odložimo eh, to razpravo. Kdo je za to, da določimo drug datum, prosil bi vas, da formalno dvignete roko. Kdo je proti? Kdo se vzdržuje? Rok bo morali naknadno določiti in to bo ali julija ali ob eh, izredni priložnosti mm, in eh, to priložnost bomo morali eh, poiskati v našem koledarju. Ne, seveda se ne bomo odpovedali temu. Vigenin, izvolite. Ja, predlagali bi, da bi v sredo razpravljali o tem v razširjenem predsedstvu in takrat bi se lahko dogovorili, torej v sredo, kdaj bi lahko govorili eh, in razpravljali o tem predlogu. Hvala lepa za to priporočilo, se pravi, da bomo o datumu sklepali na razširjenem.